Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions. Euh. Kolegi, predlagam, da sedete in da začnemo. Najprej prva točka na dnevnem redu. Dobili ste dnevni red, nisem dobila nikakršnih pripomb. No, morda zaradi splošne stavke, zaradi pokolin jutri v Franciji, predstavniki SNCF so dejali, da nekateri morda ne bodo želeli tvegati in priti sem. Kakorkoli že, boste dobili nov, novo časovnico za SNCF. Prav tako ste dobili um, zapisnik seje 17. maja 2010, nisem dobila nekakšnih pripomb, zato je to sprejeto. Potem tretja točka, sporočila predsednika. naj vas opozorim na sklepe EPSKA 7. in 8. junija. Tam so sprejeli predlog za socialno vključenost in pa za zmanjšanje revščine v okviru strategije EU 2020. 2020. V dokumentu se predlaga, da bi 20 milijonov ljudi premagalo revščino. Ti sklepi sveta EPSKO so bili potrjeni na zadnjem Evropskem svetu, kot ste gotovo tudi že slišali. Prav tako naj povem še naslednje. Včeraj smo imeli s delegacijo komisije sestanek z belgijskim predsedstvom, ki je pristojno za tekoče zadeve in minister za zaposlovanje je predstavil tudi dogovor, da bodo imeli trialog, neformalni trialog, kajti to bo dogovor ob prvem branju pred plenarnim zasedanjem, torej neformalni trialog o smernicah za zaposlovanje v Evropski uniji. Sekretariat bo stopil v stik z belgijskim predsedstvom, ki prihaja julija in upamo, da bomo imeli ta trialog skupaj tudi s komisijo. Septembra na prvem zasedanju naj bi glasovali o tej temi, mislim, da 6. septembra in prav zato moramo doseči dogovor s svetom že do glasovanja v odboru za poslovanje in socialne zadeve. Prav tako bomo v petek v Evropskem parlamentu skupaj z mrežo OPM imeli poseben dogodek v zvezi z bojem proti revščini. Upam, da bo tja prišlo čim več kolegov, toplo ste vabljeni na ta dogodek. In kot veste, Naše zasedanje se prenaša po spletu, zato vas prosim, da ko govorite, se ne pačite preveč. Četrta točka na dnevnem redu dajem besedo podpredsednici in kolegici Idi Figurejdo. Obravnavali bomo sporozumne predloge sprememb o vlogi minimalnega dohodka pri prečevanju revščine in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi. Gospa poročevalka Figurejdo, Muito obrigada, Senhora Presidente. Eh, como os colegas uh, e as colegas sabem. Uh... Eh, Fala lepa. Gospa predsednica. Gotovo, kolegi že vedo, kakšno je zadje tega poročila. Skupaj s predstavniki različnih skupin smo pripravljali to poročilo precej trdo smo delali. V celotnem postopku je bilo prisotnih tudi veliko asistentov. Na koncu smo pripravili tudi celo serijo sporazumnih predlogov sprememb. Vse skupine vseh predlogov sprememb ne podpirajo, vsaj ne v enaki meri nekatera vprašanja bo treba še dodatno proučiti. Prav tako naj omenim, da je v prevodu in pa v predlogi sprememb kar veliko napak v prevajanju. In to v različnih jezikih. To velja tudi za kompromisne predloge sprememb. Jasno, zato gotovo ni prav enostavno doseči dogovora videla sem celo serijo napak tudi v svojih predlogih sprememb, v svojem jeziku. Na seznamu za glasovanje vidite, da smo napravili kar nekaj sprememb in popravkov. Ena izmed najbolj pogostih napak je bila naslednja. Medium in pa average income prepoprečni torej, median dohodek, to se je večkrat zamenjalo in to je predvsem velika napaka. Tukaj gre za 60 odstotkov median nacionalnega dohodka, srednjega nacionalnega dohodka. Ta terminologija je zelo pomembna. Če vemo, kaj pomeni posamezni izraz, potem dejansko vemo, kaj pomeni posamezni izraz kaj pomeni tudi, naprimer, eh, koncept minimalnega dohodka in celotno besedilo se nanaša ravno na minimalni dohodek. Potem je tukaj še kar nekaj drugih odprtih vprašanj. Včasih gre za zelo občutljive pojme, ki so zelo pomembni za naš odbor. Naprimer, gre za vrsto dela, vrsto revščine, o katerih govorimo potem enakost in tako dalje. To so koncepti, ki se jih da razlagati v različnih jezikih na različne načine in prav zato včasih še teže dosežemo dogovor. Skupaj z različnimi kolegi smo pripravljali dokument, opazili smo različne napake v različnih jezikih, kot rečeno, je gotovo prišlo do številnih napak. Prosim za to, da še enkrat pročite besedilo in če opazite kakšne dodatne napake, nam prosim to sporočite. Zelo pomembno je, da je besedilo čim bolj natančno, tako da ne bo kakšnih nesporazumov pri tem, kaj želimo sploh doseči. Včasih je izjemno pomembno, da razčistimo te pojme, kaj ti tako bo veliko lažje doseči dogovor. Včasih gre preprosto za napake v prevodu in zato vsebinska plat ni tako zelo problematična. Sicer pa mislim, da vsebinsko gledano so um, sporazumni predlogi sprememb dobri zato sem pri točki A, enako velja tudi za točko B. Enako velja tudi za predlog spremembe C, potem kompromisni predlog spremembe D, tudi tukaj nikakšnih večjih težav, potem E, Tukaj je nekaj jezikovnih napak. Že prej smo gotovili, kakšne so te napake in smo jih tudi popravili. Vseeno pa vas prosim, da še enkrat pogledate besedilo in povejte, če še obstajajo kakšne težave. Enako velja tudi za kompromisni predlog spremembe F. Tukaj je govora o socialnih klauzulah in pa o devetem členu pogodbe o delovanju Evropske skupnosti. Predlog svembe G, tukaj ni nejasnosti, potem H. Tudi tukaj mislim, da ni kakšnih težav. I, predlog spremembe I, upam, da so tukaj stvari jasne. Malce bo še treba počakati na to, kako se bodo kolegi odzvali. Enako velja tudi za J, predlog spremembe K. Tukaj smo zaznali kar nekaj težav. Enako velja tudi za predlog spremembe M. Pravno se vračam na K. Tukaj je kar nekaj težav v prevodu. To je treba še enkrat proučiti, tako da bomo videli, ali to lahko spremem ali ne. Lahko velja tudi za L. Upam, da bomo pri L uspeli doseči dogovor. Če pa imate kakšne težave s tem besedilom, pa na to prosim sporočite. V tem kompromisnem predlogu spremenjen smo poskušali zajeti različne točke. Govora je tudi o boju proti revščini v Evropi nasplošno. Tukaj želimo pozvati komisijo, da spreme konkretne ukrepe na tem področju. tukaj v tem odstavku je govora o tem, da se spreme okvirna direktiva o minimalnem dohodku v posameznih državah članicah. Sestavili smo različne zamisli o tem, kako bi to lahko storili. Sveda pa je treba upoštevati posamezne značilnosti držav članic in pa različne kolektivne sporazume v posameznih državah. Mislim pa, da bi lahko vendarle pripravljene kakšne kazalce skupnosti o dostopu in pa o vključevanju ter pa o nekaterih merilih. Prav tako mm, smo tukaj navedli sklic na socialne partnerje, prav tako na nekatere referenčne točke, s katerimi bi lahko gotovili, kako učinkovite so posamezne politike za boj proti um, revščine. Prav tako je govora tudi o učinkovitosti izvajanja posameznih politik. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če sprememo ta predlog. Tako bomo lahko odločno sprejeli naše stališče na pravem svetu in tako mislim, da bomo lahko dejansko tudi nadgradili tisto, kar je prej povedala predsednica. Namreč, treba je poskrbeti za to, da bomo dosegli cilj 20 milijonov ljudi, ki bi se izvili iz revščine. Tukaj gre za ogromno brezposelnih po Evropi, ki postajajo revni. To je zelo resna situacija in nujno moramo pripraviti praktične, konkretne instrumente, da to težavo premagamo. Države treba spodbuditi k temu, da sprem bolj konkretne, bolj zavezujoče ukrepe v praksi. Če tega ne bo, potem bomo čez deset let eh, lahko samo pogledali nazaj, rekli bomo, pripravili smo vsa ta lepa besedila, pa vendar nismo tega pretvorili v prakso. Mislim, da je to lahko zaenkrat vse. To so najbolj bistvene točke glede tega predloga spremembe. Potem pa M. Tukaj je govora o srednjem dohodku. Tukaj, kot rečeno, piše poprečnem dohodku, ne pa medijem in to je napaka, ki smo popravili. Pri O ni težav, Tukaj imamo tudi začasni seznam za glasovanje. Seznam, ki ga je pripravil sekretarjat, je samo začasne narave, dokončno ga bomo izoblikovali nekoliko poznaje. Zato še vedno lahko naredimo kar nekaj sprememb, pač glede na to, kako se bo odvila razprava. Prav tako se bo potrebno svetovati, svetovati z različnimi kolegi in pa skupinami, tako da bomo dosegli dogovor. Hvala lepa, Lin, hvala lepa za opravljeno delo pri tem. Vem, da ste zelo trdo delali, da ste pripravili različne predloge sprememb in pa kompromisne predloge. Vaše začetno poročilo je bilo izjemno dobro napisano. Sama sem vedno podpirala to, da se na nacionalnih ravneh eh, določi minimalni dohodek. Ampak v imenu skupine Alde naj povem, da mislim, da Alde ne meni, da je prava pot okvirna direktiva. Zato pri kompromisnem predlogu M eh, ne razumem, kaj ste mislili, kaj ti tukaj je govora o mehanizmu, ki ne bi ga vzpostavili Takole piše. S temi pobudami nam bi pripravili akcijski načrt, s čimer bi spodbudili izvajanje okvirne direktive na EU ravni za minimalne dohodek v posameznih državah članicah. Kaj me skrbi? Tukaj imamo predlog spremembe, s katerim naj bi pozvali k okvirni direktivi. Če bo to sprejeto, potem kompromisni predlog, z ostankom kompromisnega predloga se sicer strinjam, ne bo deležen podpore. Kajti, če boste želeli doseči spodbudo, ki bo šla z roko v roki z okvirno direktivo in če ne bo nobene akvirne, okvirne direktive, potem bo seveda prišlo do kar veliko težav pri izvajanju tega. Torej, prosim, da to pogledate in da vidimo, ali imamo kakšne rezervne načrte v primeru, če predlog spremembe za okvirno direktivo ne bo sprejet. Prav tako je v številnih predlogih spremembe govora tudi o revščini in pa o kazalnikih revščine. Govora je o 60 odstotkih srednjega dohodka. V redu razumem, ampak svet je eh, na zadnjem sestanku dosegel dogovor glede predloga komisije. Imeli naj bi tri različne kazalnike. Potem pa naj bi države članice same odločile, eh, kateri kazalnik naj bi eh, uporabili. Uh, govora je o teh 60 odstotkih, potem o tem, ali imajo gospodinstva dostop, naprimer, do televizije, hladilnikov ali pa podobnih hišnih pripomočkov in podobno. Zato bom priporočila naši skupini, da glasuje proti 60 odstotkom. Temu ne nasprotujem popolnoma, ampak vedele menim pa, da so tukaj različni kazalci, ki jih je treba proučiti, treba poštevati tudi to, kaj se je odločil svet in pa to, da je svet sprejel predlog komisije. Prav tako, če bi sprejeli teh 60 odstotkov, potem to pomeni, da bi morali ta odstotek vse skozi poviševati. Če bi ga enkrat dosegli, 60 odstotkov, potem bi morali to številko poviševati. To pa gotovo ne bo izvedljivo. Prav tako bi pri večini predlogov spremembi in pa pri kompenzni predlogov predlagala da glasujemo za, samo pri predlogu spremembe M imamo nekaj težav. Eh, prav tako gre predvsem za predlog spremembe za specifično okvirno direktivo. To je glavni problem za našo skupino. Frederik Darden in Jill Lomber. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad pozdravil delo gospe Figurejda, tako pri pripravi začetnega besedila, kot tudi pri iskanju kompromisnih predlogov sprememb. Že zadnji ste dejali, da smo imeli kar veliko teh kompromisnih predlogov sprememb in mislim, da smo bili vsi pripravljeni za ta kompromis, tudi naša skupina je vse skozi prispevala k, k iskanju uravnoteženega kompromisa. Naša skupina bo ta kompromis podprla. Kot vidite, glavni kompromisni predlog je točka M in pa omemba te okvirne direktive, kot je ravno kar omenila gospa Lin. To je dejavnik, ki lahko prinese nekaj težav. Mi želimo ostati pri tem, da imamo v tem poročilu tudi navedbo okvirne direktive. Okvirne direktive, kot je zastavljena v kompromisnem predlogu M, to pomeni, da je potrebno poštivati različne nacionalne prakse. treba je upoštevati to, da ne smemo nalagati preveč kriterijev za države članice. Ne treba je zastaviti nekakšen okvir, ki bo omogočil napredek na tem področju. Nasplošno se vsi strinjamo. Boj proti revščini je zelo pomemben. Če želimo še ukrepiti ta boj, je to treba umestiti v strategijo 2020. Lizbonska strategija na tem področju ni bila ravno uspešna, to vsi vemo. Prav tako je res to, da priporočila sveta iz leta 92 in pa eh, priporočilo komisije iz leta 2008 nista bila dokumenta, ki bi jih uspešno pretvorili v prakso v državah članicah. To ni bilo zadosti. Minimalni dohodek pa gotovo lahko igra zelo pomembno vlogo v boju proti revščini. Mislim, da se naša skupina pri tem strinja. V okviru tega leta boja proti revščini je to poročilo zelo pomembno. Sedaj imamo priložnost, da še bolj odločno pozovemo komisijo k temu, da spreme pobudo. Ustrajam pri tem, da je zelo pomembno, da glasujemo za kompromisni predlog spremembe M. V besedilu moramo imeti skupne kazalnike za revščino. S temi minimalnimi kriteriji se lahko spremlja to, kako se dosega ta minimalni dohodek. Prav tako moramo imeti tudi indikatore za spremljanje rezultatov in pa izmenjavo dobrih praks. Ta zahteva ni pretirana in ni v nasprotju s politiko, ki jo vodijo posamezne države članice na tem področju. In zato ustrajamo pri tem, pri kompromisnem predlogu M. Mislim pa, da je popolnoma jasno, da bomo podprli tudi druge kompromisne predloge sprememb, ki jih je pripravila gospa poročevalka. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj se je seznam govorcev precej podaljšal, šla sem ven eh, poiskati gospoda Montija. Zato prosim, da bomo o primernem času prekinili to razpravo. Pogovorili se bomo s gospodom Montijem in potem Po njegovem govoru bomo še enkrat začeli z obravnavo tega dokumenta. Tako upam, da um, ne boste preveč pod časovnim pritiskom, pa da boste vendarle vsi lahko izrazili svoje mnenja. Upam, da se vsi strinjate s tem postopkom. V redu. Gospod Moti, hvala lepa, da ste prišli v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Naj povem, da sicer še ne skrbimo za socialno vključenost, nažalost upam, da bo to nekoč vendarle tako. Nekoč ste bili tudi vi komisar, to je bil zelo pomemben čas za notranji trg in tudi socialne zadeve so bile v tem okviru zelo pomembne. Pripravili ste to poročilo, sicer maja, 10. maja sedaj ga ima komisija v obravnavi. Komisija bo glede na vaš predlog pripravila nove zakonodane ali pa nezakonodane pobude, bomo videli. Naš odbor bo se skozi spremljal, kakšno bo ravnotežje v okviru notranjega trga. Želimo, da bo tudi socialni dejavnik vključen. Upam, da ga ne bodo preveč pozabili oziroma postavili na stranski tir. Prav zato smo želeli to izmenjavo mnen z vami upam, da bomo lahko se skozi spremljali in ocenevali, ali bodo vaši predlogi v skladu s tistim, kar menijo in si želijo tudi predstavniki našega odbora. Gotovo veste, kakšen je postopek, torej kar dajem vam besedo. Hvala lepa, gospa predsednica, zelo vesel sem in je veliko čast mi je, da sem lahko v tem odboru Evropskega parlamenta ve, kako zelo pomemben je ta odbor. V posebno veselje mi je, da odboru predseduje predstavnica, ki je v času, ko sem bil sam komisar, predsedovala odboru za gospodarske in monetarne zadeve v parlamentu. Gospa predsednica Perez. res je v časniku Le Monde, sem pred letom imel intervju in naslov tega je bil Oživiti Evropo in to s tem, da združimo trg in pa socialne zadeve. Predsednik komisije Barozo je prav tako prebral ta članek, se mi zdi, in to je gotovo imelo tudi določeno vlogo pri tem, da se je predsednik Barozo odločil, da me prosi, da pripravim poročilo o oživitvi enotnega trga. Socialni dejavniki v oživitvi enotnega trga niso le kakšen dodatek, kakšen estetski dodatek. Ne, to je bistven del političnega ukrepanja, in oživitve enotnega trga. Če mi dovolite, bi sedaj nadaljeval kar v angleščini. Verjamem, da je tema, ki govori o ponovni oživitvi notranjega trga tema, ki je v današnjem času veliko bolj pomembna, prepoznavna in vidna, kot je to veljalo lani oktobra. Takrat je predsednik Broso rekel, da želimo spodbuditi ta proces in podati poročilo. Zakaj? Zaradi dveh razlogov, ki so v mestnem času postali veliko bolj jasni. Najprej kriza, ki je značena za evro, potem pa tudi fiskalna kriza. Tej smo priča v veliki večini držav članic. Kriza evra izhaja iz eh, presežnih eh, primankljajev in dolgov. Ampak eh, bistvenega pomena, in to želim povdariti tudi tukaj, je to posledica, ker nimamo dovolj razvite gospodarske unije. Monetarno unijo smo vzpostavili, ampak mislili smo, da bo EMU pomenil tudi istočasno gospodarsko unijo, kot tudi monetarno unijo. In sedaj bom nekoliko pretiraval, samo malo, ampak niti ne toliko. Namreč EMU. E je v praksi za mnoge pomenil gospodarska ali monetarna unija in to smo prepustili posameznim državam članicam. Tako da v Evropi imamo evroobmočje in eh, verjamemo, da smo zelo napredni, kar zadeva evropski proces eh, ključevanja, ker smo se odločili za enotno valuto. Ampak eh, v veliki večini primerov smo zaostajali tudi z, med, za tistimi državami, ki niso v območju evra. Uh, tudi kar zadeva določena merila in spostavitve notranjega trga. Tako da določene težave, ki jih eh, Grčija ima, to so poglavitne težave na področju javnih financ, so ravno rezultat tega procesa, kot sem ga sedaj orisal. Tako da ni spodbudno, da evroobmočje sedaj ugotavlja, da Evropa izven evroobmočja, torej Združeno kraljestvo, Danska, Švedska, nove države članice Evropske unije so države, kjer je gospodarska unija veliko bolj razvita, kjer je notranji oziroma enotni trg veliko bolj razvit, če se to primerja z državami, ki imajo evro. Ravno tako, recimo, vemo, kakšne izkušnje ima ZDA. Enotna valuta ima zanesljivo podlago in dolgoročno bo to pozitivno vplivalo na gospodarsko uspešnost, ampak samo v primeru, če bomo imeli zelo dober notranji trg, ki je medsebojno povezan. Tukaj pa je med drugim pomembno tudi upoštevati dejavnik mobilnosti. Tako da po mojem mnenju kriza evra podarja en vidik in v zadnjem poglavju omenjenega poročila o ponovni spostavitvi notranjega trga sem to izpostavil. Potem pa fiskalna oziroma davčna kriza. Sedaj bi lahko rekli, ali je to prav pristop ali ne. Določene države članice so rekle, da bodo se odločili za politiko fiskalne konsolidacije. Torej, ta proces bo tekel sporedno. Ne bi bilo realistično, če bi sedaj pričakovali, da bomo spodbujali gospodarsko rast, tako da bomo v dveh ali treh letih to financirali iz proračuna. Kako bi lahko spodbudili evropsko rast? Kaj lahko naredimo v dveh ali treh letih, ki je izvor te rasti, morda bi lahko uslabili evroobmočje in države v tem območju, ampak ko govorimo o 27 državah članicah Evropske unije, imamo nekaj možnih vzvodov rasti in dodatno bi lahko tukaj izboljšali organizacijsko strukturo evropskega gospodarstva, ravno tako, da bi poskrbeli za večjo raven vključevanja držav. Posledično to pomeni, da potrebujemo več notranjega trga. Ravno zato se mi zdi, da je notranji trg sedaj veliko bolj potreben, kot je to veljalo v preteklosti za Evropsko unijo. Istočasno pa moramo biti realistični in ugotoviti moramo še eno zadevo. In sicer, kot sem že rekel, enotni trg potrebujemo veliko bolj kot kadarkoli, ampak eh, to je tudi zelo nepriljubljen koncept v veliki večini držav članic Evropske unije kako lahko rešimo ta paradoks, kako lahko rešimo to sizofreno situacijo. V poročilu, ki sem ga podal predsedniku Barosu, odgovarjam na naslednji način. Rad bi izkoristil tudi to priložnost in se prisrčno zahvalil Evropskemu parlamentu. Verjetno veste, da sem se posvetoval z vsako politično skupino v Evropskem parlamentu, poleg tega sem se posvetoval s številnimi parlamentarnimi odbori. Tako da to je moje poročilo, sam sem avtor, ampak če je tukaj veliko pozitivnih plati, zato se moram prvi vrsti zahvaliti ravno Evropskemu parlamentu. Tako da sem res vesel, da sem vas danes lahko obiskal. Kaj pa zadeva stališče, kot je izraženo v poročilu, Tukaj sem povdaril, da bi bilo dobro, če bi razumeli razloge in eh, da bi vedeli, zakaj enotni trg postaja vse bolj nepriljubljen. Sam sem že pred samo krizo opredelil določene koncepte, kot je recimo, da smo na nek način utrujeni, da se ne želimo povezovati in tudi francoski referendum pomeni to, da ni bilo dovolj dobro poskrbljeno za določene dileme, za določene izzive, ni bilo ustreznih odgovorov. Poleg eh, te utrujenosti pred vključevanjem so se utrudili tudi trgi in eh, posledično je bilo veliko manj zaupanja, kar zadeva model trga, manj je bilo prestiža, tudi kar zadeva anglo-saksonske modele trga. In že sedaj vprašamo, kaj bo z naslednjimi leti v srednjeročnem in dolgoročnem okviru, lahko vidimo, da v veliki večini držav članic eh, je političen okvir takšen, da majhne stranke na desnici ali levici so vse bolj uspešne. In eh, edina skupna točka je, da so proti globalni integraciji, pa tudi evropski integraciji, pa tudi določene stranke na desnici in na levici, ki so pravzaprav v zadnjih letih bile temelji evropskega projekta, ki so bile v centru, so pravzaprav nekoliko omejene in niso več tako navdušene nad Evropsko unijo ravno eh, zaradi teh ekstremističnih strank na desnici oziroma levici. Tako da, po mojem mnenju, prihodnost eh, enotnega trga ni najboljša. Nikakor ni rožna, ta je nekje med črno in sivo, ampak eh, ta enotni trg dejansko res potrebujemo. Zato bi predlagal, da bi bilo dobro, da razumemo te skrbi, da obiščemo ljudi, da jih eh, vprašamo, zakaj jih skrbi in ali so te skrbi upravičene ali ne, v kolikšni meri. Dobro bi bilo tudi, če pedagoško razložimo stvari, ampak dobro je, da smo tukaj ponižni, skromni, da se vprašamo, kako upoštevati te skrbi, vsaj določene skrbi, in da nekoliko preoblikujemo evropske politike tako, da uspešno rešimo te skrbi. Ker pa zadeva socialne skrbi, ne nazadnje smo tukaj v okviru odbora za zaposlovanje in socialo. Tako da zaposlovalne skrbi, socialne skrbi niso edine, ampak eh, so med najpomembnejšimi projekti in to mislim, da ravno tako moramo upoštevati. Pa še eno zadevo sem pozabil omeniti. In sicer, kar zadeva Lizbonsko pogodbo, tukaj smo uradno prepoznali da je Evropa celina, ki želi biti zelo konkurenčna, da je to socialno in tržno gospodarstvo. In intelektualno nas to sili, da tudi zelo dobro razumemo, kako lahko to konkretno uresničimo v praksi, kako smo lahko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, kako se lahko povezujemo na evropski ravni. Vemo tudi, da to lahko počnemo na nacionalni ravni. In nemška izkušnja s socialnim tržnim gospodarstvom, recimo v Ludviku, v moči Ludvika Erda, je tukaj zelo zgovorna. Ampak um, ali res lahko rečemo, da smo tukaj uspešni, da uspešno združujemo gospodarske vidike, socialne vidike, da imamo uspešen evropski sistem? Pravzaprav ne vem, ne zavedam se, ali imamo to jasno rešitev na obzorju ali ne. V poročilu pa sem skušal omeniti določene možnosti. Mislim, da je to res zelo zanimiv, znemerljiv intelektualni model. Če se zdaj nekoliko bolj konkreten, v poročilu boste pravzaprav lahko našli tri temelje. In sicer, da bi bilo dobro, da imamo močnejši enotni trg, da ga vzpostavimo, kjer ga še ni, recimo na področju storitev, potem eh, digitalnih komunikacij in tako dalje. Pa še ena stvar je bistvena, namreč kako doseči soglasje, kako lahko povežemo ta enotni trg, da bo veliko močnejši, ker drugače ne bomo uspeli. In še ena zadeva, ki je pomembna, kako to doseči v praksi. In eh, V zadnjih minutah se bom pravzaprav posvetil temu, da vam bom orisal, kako bi lahko dosegli soglasje glede zelo zanesljivega enotnega trga. To je pravzaprav tudi socialni vidik in mislim, da moramo opraviti kar veliko dela na tem področju. Ne samo, da bi dosegli določene socialne cilje, ampak kot zdaj vidim sam, da se vprašamo, kako lahko pravzaprav združimo vidik trga in socialnih politik. Potem pa gospodarske svoboščine, pravice delavcev po primerjih eh, Laval in Viking. To sta odstavka 3, 2, v, odstavek 3.2 v poročilu. Lahko povem, da je potekalo skupno posvetovanje in sicer sem se posvetoval tako z ETUKom, sindikati, kot tudi Združenjem Business Europe. Skušali smo poiskati skupne rešitve. Ne na zadnje, ne bomo zadovoljni, to nam ne bo v čas, da, če bodo rekli, da so gospodarske svoboščine neskladne s socialnimi pravicami in tudi obratno. To nikakor ne bo dobro za evropski proces združevanja in na zadnje je to slabo zaradi državljanskih pravic. Tako da to sta dve ključni priporočili v mojem poročilu. Najprej sem razjaznil, kako lahko pravzaprav tukaj poskrbimo, da bi se direktiva o pravicah delavcev bolje izvajala, da bi v podjetjih bolje obvoščali ljudi o pravicah, o obveznostih, da bi vedeli, kaj je sankcijami, tudi kar zadeva prost pretok ljudi, da bi upoštevali tudi čezmejno izvajanje storitev. Pa še ena zadeva. Če naj bi sprejeli te ukrepe, če naj bi bolje razlagali eh, to eh, direktivo o delavcih, o pravicah, bi nam to tudi omogočilo, eh, da bi uveljavili pravico do stavke. To je osem, direktiva iz leta 1998. In v tej direktivi o napotenih delavcih smo tudi želeli poskrbeti, da bi se izvajala izvedbena pooblastila o prostem pretoku blaga. Potem pa še eno vprašanje je pomembno in vem, da gospa predsedujoča si res prizadeva, da bi se ta projekt uveljavil. To so socialne storitve na enotnem oziroma notranjem trgu. Ključna priporočila, kot jih navajam sam, pa pomenijo, da bi bilo dobro, če bi imeli večjo prožnost, kar zadeva državne pomoči in nadomestila, potem bi preverili pravila, ki veljajo za javna naročila, da bi to uskladili s pravico do nadomestila. Potem predlogi, da bi upoštevali 14. člen Lizbonske pogodbe, da bi uredili te zadeve, da bi vsi državi, državljani bili upravičeni do temeljnih storitev da bi tudi preverili, ali je možno, da bi na podlagi ponovno 14. člena imeli univerzalne storitve na področju elektronskih komunikacij, da bi imeli tudi široko poslovni dostop, da bi to uveljavili v praksi. In kar zadeva javna naročila, sem podal kar nekaj predlogov in eh, tukaj sem upošteval tako imenovano socialno in zeleno rast. Pa še ena zadeva, eno poglavje, za katero vem, da je zelo pomembno in predsednica Beres je res strastna, ne vem, če je to dobro ali ne, ali je ta projekt uspešen ali ne, govorim o koordinaciji na področju davko. Čeprav nekateri bi si želeli, da bi bili tukaj zelo ambiciozni, kar zdeva čezmejno davčno harmonizacijo, pa sem dokaj skeptičen. Ne vem, ali je to izvedljivo, ali dejansko obstaja potreba za to v današnji Evropski uniji, vendar pa, kakorkoli že, trdno sem prepričan, da bi bilo dobro, da smo nekoliko skromnejši, kar zadeva davčno usklajevanje in davčno sodelovanje. To je ne nazadnje tako izvedljivo, kot tudi potrebno. Tako da lahko povem, da imam konkretne izkušnje na terenu. Leta 96 ali 97 eh, smo imeli davčni svežen, ki smo ga obravnavali in soglasno je svet Ekofina to sprejel. To je bil takrat eh, skromen eh, pristop, kar zadeva določene davčne ukrepe. In eh, govorim tudi o prihrankih in obdavčitvah na tem področju. Imeli smo direktivo in ta instrument nam je omogočil, da smo na tem področju napredovali. Spostavili eh, smo skupino za davčno politiko. Temu je predsedoval komisar za davčno politiko in eh, tudi predstavniki finančnih ministrstv so bili prisotni v tej skupini. Ja, lahko bi rekli zelo dobro, to so zamisli, kar zadeva davčno politiko, ki jih bo pa ne nazadnje težko uveljaviti. Vem, ampak to nikakor ni najmogoče. Kako pa se to povezuje s socialno politiko? Sam mislim, eh, da tukaj obstajajo zelo tesne povezave. Ker če govorimo samo o tržni integraciji, ki se bo nadaljevala in vem, da si tega želimo več in ne manj. Po drugi strani pa, če ne bomo ničesar naredili, da ne bomo imeli spremljevalne ukrepe na področju davčne politike, potem bomo še vedno imeli eh, mobilni eh, dejavnik, to je kapital in ta kapital eh, bo veliko bolj izkoriščal to davčno konkurenčnost in ne bo upošteval najmanj mobilen dejavnik, to je delovna sila. Tako da v končni fazi bomo imeli Evropo, kjer se bomo pretvarjali, da smo uspešni, da ustvarjamo nova delovna mesta, ampak v končni fazi bomo ta delovna mesta samo uničili. Tako da to ni dobro, to je negativno. In ravno tako se mi zdi, da bi bilo negativno, če ozaveščenost eh, bi tudi pomenila, da bi potem določeni gradili koalicijo, ki se bi borila proti integraciji. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa, gospod Monti za to zelo celostno predstavitev. Predstavili se točke, ki so najpomembne za član našega odbora Sarkas in potem Ole Kristensen. Najprej Sarkas. Najlepša hvala. Hvala, gospod Monti. Hvala, gospa predsedujoča. Začel bom takole. Vaša predstavitev ni bila samo izjemno zanimiva in zelo koristna, ampak ste bili tudi zelo pogumni. Res sem vam hvaležen, ker ste vzpostavili eh, tri vidike v svoji predstavitvi. Verjemite mi, res zelo zahtevno in eh, težko je prisluhniti tako prepričljivim argumentom, kot ste jih predstavili vi danes. Govorili ste o evropski dimenziji, politični dimenziji, govorili ste tudi o političnem gospodarstvu in eh, lahko povem, da je nujno vzpostaviti soglasje na tem področju. Dobro bi bilo, da se vprašamo, kako bi lahko Evropo na tem področju še dodatno ukrepili ne bi bilo dovolj, da upoštevamo samo poslovni oziroma podjetniški vidik. Nekaj komentarjev pa bi vseeno imel. In sicer vaše poročilo je res eh, zelo eh, dobro, če naj bi dosegli evropsko soglasje. Kar zdeva enotni trg, eh, ta presega zgolj evropske meje, tako da so tukaj izzivi dvojni. Ni dovolj, da dosežemo samo soglasje, kar zadeva pravila kar eh, zadeva pripovedno strukturo in soglasje na ravni 27 držav članic. Ne, potrebujemo globalno soglasje, po mojem mnenju. V 60, 70 ali 80 letih smo upoštevali eh, finančno razsežnost, ampak ta finančna razsežnost v gospodarstvu ni bila tako pomembna. Danes pa imamo opravka s finančnimi trgi, finančnimi storitvami in eh, te se veliko hitreje razvijajo in eh, to pliva tudi na ostala področja gospodarstva. In težko je slediti tej dinamiki in trendom. Zakaj? Imamo opravka s špekulanti in eh, oni so tisti, ki pravzaprav eh, čez noč postavijo pod vprašaj petletno gospodarsko politiko posamezne države, če se združijo v koalicijo. Tako da, gospod Monti, vprašal bi vas, kaj mislite, ali lahko dosežemo globalno soglasje, ki presega zgolj evropsko soglasje? Lahko povem, da sem vaše poročilo prebral, ampak sprašujem se, ali je možno to doseči. Kaj predlagate vi? Kar ne na zadnje, Imamo sedaj velike težave, spodkopani so naši gospodarski temelji. Potem pa drugo vprašanje. Strijam se z vami. Ampak če upoštevamo velike izzive, ki so pred nami, se sprašujem, kako lahko še naprej branimo evropski socialni model, če nismo sprejeli zelo usklajenega pristopa na področju evropskih eh, politik v drugih forumih. V mislih imam Mednarodno organizacijo dela, organizacijo Združenih narodov. Kako lahko veljaviti socialne delovske pravice na globalni ravni, da Evropa ne bo samo nekakšen otok miru sredi eh, džungle, kjer teh pravic nikakor več ni. Najlepša hvala. Ole Kristensen, pijmo se še. Hvala. Ole Kristensen in potem Sergio Koferati. Eh, Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil profesorju Omontiju, ki je predstavil svojo novo strategijo za enotni oziroma notranji trg. Ja, pravzaprav ne smemo se prenagliti, vendar pa bi vseeno rad ugotovil, da ste vzpostavili zelo pozitivne vidike. Rekli ste, da imamo sedaj prost pretok ljudi, blaga, finančnih storitev in zelo vesel sem, da ste govorili o članku v Le Monde, da je predsednik Barozo uspel in da se bo ta strategija začela izvajati v praksi. Eden izmed temeljev evropskega sodelovanja je nedvomno notranji trg. Če ne bi državljani sprijeli ta trg, potem bi bilo dobro, da sprejmemo zelo preudarna splošna pravila. Če se seliš iz ene države v drugo zaradi dela, potem bi bilo dobro, da upoštevaš pravila, ki veljajo v tisti državi, kamor si prišel. Kar naenkrat pa. Sodišče meni, da bi morali organizirati te politike na popolnoma drugačen način. tako da smo imeli opravka z primeri, kot so Viking, um, Laval in še z ostalima dvema primeroma sem se seznanil. Zdaj pa sem vesel, ko ste rekli, da če upoštevamo ta nova pravila, če upoštevamo recimo direktivo o storitvah, ta je začela veljati s 1. decembrom 2009. Na tej podlagi pa bomo upoštevali tudi Lizbonsko pogodbo, ki je nedavno začela veljati, potem tudi horizontalne klauzule in morda bi se tako spremenila sodna praksa Evropskega sodišča. Zanima me, ali bi lahko to nadgradili, ali bi lahko predstavili te spremembe. Nujno je, da se pravila notranjega eh, trga nikakor ne uveljavijo, ampak da imamo tukaj opravka tudi z drugimi pravili, da upoštevamo druge vidike skratka. Ne na zadnje, imamo skandinavske države, predvsem Danska in Švedska, določene težave, ker nimamo recimo koncepta minimalne plače v naši zakonodaji. To je del kolektivne pogodbe in eh, socialni partnerji so tisti, ki nadzirajo trg dela na Danskem oziroma Švedskem. In to je to pravilo, ki se upošteva. To nam tudi omogoča, da delodajalec sklene kolektivno pogodbo. Zato upam, da bi lahko v prihodnosti uspeli in da bi bili bolj uspešni, tudi ko govorimo o direktivi o napotenih delavcih. Hvala. Euh, Sergio Koferati, potem pa predlagam, da gospod komisar odgovori na prvi vprašanje. Najprej gospod Koferati. Najlepša hvala. Ja, profesor Monti, kot tudi vi. Tudi sam menim, da smo napredovali, če to primerjamo z obdobjem, ko vam je bilo naročeno, da pripravite to poročilo. Zgodile so se številne pomembne spremembe. In eh, sedaj je postavljen pod eh, vprašaj naš model. To so določeni argumenti, ki jih spostavljate v svojem dokumentu. Recimo, Zelo pomemben je vidik, ki ste ga podarili vi, to pa tudi omenjate v vašem dokumentu, ko govorimo o davčni harmonizaciji na ravni Evropske unije. Popolnoma jasno je, da moramo upoštevati dejstvo, da se vzpostavi trg, kjer ni razlik, kjer imamo enake konkurenčne pogoje. Bistvena točka v današnji evropski razpravi pa mora biti kako lahko poskrbimo za to, da bo trg uspešen, da bo okreval. Jasno pa je, da moramo imeti učinkovite in kredibilne politike. Ampak doseči moramo soglasje na ravni Evropske unije in potrebujemo tudi soglasje na ravni držav članic. Brez tega bo prišlo do resnih težav. In eh, določeni ukrepi vplivajo zelo pomembno na življenje številnih ljudi. Če harmoniziramo politike, potem se harmonizirajo določeni eh, konkretni vidiki, določene stvari so bolj uspešne, druge pa manj. Nisem najbolj prepričan, kaj je z davčnim usklajevanjem, ker eh, določene države nimajo spodbudne investicijske politike in eh, določen paradoks velja. Namreč imajo velike davčne prednosti pri nakupih podjetij renimo ali pa tudi finančne transakcije so pozitivno obrednotenje. Tako da, ko govorimo o davčni harmonizaciji, ali se vam ne zdi, da bi bilo dobro, če bi opredelili določena merila, ker bi razlikovali med davčnimi politikami na eni strani in tako bi vzpostavili bistvene pogoje za razvoj in na drugi strani bi imeli bolj običajne ukrepe in politike. Zato me zanima, če ne upoštevamo individualne pravice in gospodarske svoboščine, to je zelo krko ravnovesje. Komentirali ste tudi pravico do stavke, ampak ali ne bi bilo dobro, da govorimo tudi o pravici združevanja, o svobodi združevanja? Kar nekaj primerov je, da imajo delavci težave, da ne morejo stavkati, da imajo težave pri organizaciji izhodov. Razvoj in rast na področju gospodarstva, na ravni podjetij, je pravzaprav v nasprotju z določenimi gospodarskimi koncepti, ker delavci nimajo možnosti, da bi organizirali svojo predstavniško mrežo. Sprašujem se, ali s tem ne podkopavamo povezavo med pravicami posameznika in eh, pred, med pravicami podjetij. Pravzaprav je to korak nazaj in ne naprej, ampak to se vse bolj dogaja v zadnjem času. Zato me zanima, ali ne bi tukaj morali sprijeti določena previdnostna načela ali ne bi bilo dobro, da sprejmemo previdnostne ukrepe, tako da nas ne bodo zajezili ti negativni primeri. Uh, uh, Najprej bi se rad zahvalil vsem trem poslancem, ki so spregovorili. Hvala, ker ste zelo pohvalili moje delo. Gospod Cerkas, Mislim, da globalna razsežnost, kot ste jo opredelili vi, je nedvomno bistvenega pomena. Če upoštevamo enotni trg in če rečemo, da ga je Jacques Delors pred 25 eh, leti z belo knjigo uvedel, da je ta dokument eh, junija 1985 predstavil Evropskemu svetu, eh, pa mi dovolite, da omenim Evropski svet iz Milana. In no, največja razlika v zadnjih 25 letih je dejansko ta, da moramo upoštevati globalni kontekst, ki je prevladujoč in ta dominira in je bolj pomemben kot naš relativno majhen enotni trg. Doknili ste se določenih vidikov globalne razsežnosti in v poročilu sem si prizadeval, da bi upošteval tudi to. Zdi se mi, da je to temelj in zdi se mi tudi, da bi bili kot evropski politiki tukaj lahko bolj ambiciozni. Sveda, vsi zanimanjem pričakujemo določena poročila, ki bodo govorila o krizi in meni se zdi, da je kriza tudi pomenila to, da je svet veliko bolj odprt, da ga zanima, kako lahko nadgradimo multilateralne oblike vladanja in upravljanja. In izhodiščno smo jih oblikovali ravno v Evropi. Žan Monet je bil tisti, eh, ki je pravzaprav zagotovil to vodanje in upravljanje na globalni ravni. In ta koncept se je v 50-ih letih eh, dobro obnesel in to je bila tako imena celinska globalizacija. Vse točke, o katerih ste govorili vi, pa so točke, kjer si dejansko moramo prizadevati, da bi na globalni ravni spodbujali vrednote in pravila, ki veljajo za Evropsko unijo. Mislim tudi, da če govorimo o Aziji, ko govorim o ZDA, da so one veliko bolj pripravljene to sprejeti, kot so bile pred krizo. Kar ne nazadnje tudi ta dva subjekta ne mislita, da bi lahko uspeli brez eh, multilateralnega vodanja in upravljanja. In G20 mislim, da je zelo dober primer za to. Po mojem mnenju pa imamo določene težave in problem bo, kaj bo z Evropo. Kako sposobna bo uveljaviti ta pravila in vrednote? Kako proaktivna bo lahko v globalnem okviru? To pa je odvisno tudi od tega, kako uspešno bo evropsko gospodarstvo in kako konkurenčno bo v globalnem okviru. Tako da dolgoročno se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi uveljavili oba projekta, da bi evropsko gospodarstvo bilo konkurenčno, tudi če globalno konkurenčni pogoji še niso enaki, Istočasno pa se moramo prizadevati za to, da bomo uveljavili bolj enake konkurenčne pogoje, tako da bomo proaktivni v globalnem okviru, da se bomo borili za socialne standarde in ko sem pripravljal to poročilo, sem govoril tudi o pravilih na področju državne pomoči in nadzoru. In tukaj sem tudi zapisal, da v naslednjem letu bo Francija predsedovala tako G8 kot G20 Francija je država, ki veliko bolje kot kdorkoli drug si želi, da bi upoštevali evropski model vladanja v globalnem okviru. Finančna uredba je tukaj bistvena. Dolgoročno pa se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi imeli tudi pravila na področju državne pomoči, potem eh, finančne uredbe in To je nujno tako na medvladni ravni, kot tudi na ravni podjetij, če ne bi se to razvilo na globalnem prizorišču. Zakaj ne bi izkoristili to priložnost? Zakaj ne bi izkoristili to, da bo pomembna država Evropske unije predsedovala obema pomembnima organoma, da bi uveljavili eh, te zadeve? Potem pa gospod Kristersen. Govorili ste o dveh državah, govorili ste o vaši državi, pa tudi o švedski in tudi kar zadeva napotene delavce, to čutite, to vas zadeva. V tej fazi ne morem povedati veliko več. Nekaj sem rekel, ne sicer veliko v svojem poročilu. Ampak Laslo Andor, ki je pristojen komisar za to področje, razmišlja o teh zadevah, njemu se zdijo ti koncepti ustrezni. Pogovarjal sem se z njim in vem, da je tudi v stiku z vašim odborom. Tako da upam, da te možnosti, kot smo jih opredelili v poročilu, bodo lahko komisiji pomagale in tudi komisarju Andorju, da bo lahko oblikoval bolj usklajeno strategijo na tem področju. Upam tudi, da bo to veljalo tudi za druge dele poročila kar sedaj sem v prvi vrsti Evropski komisiji, svetu in parlamentu predal to poročilo in sedaj morate vi to napolniti z vsebino. Spoštovani gospod Koferati, lahko vam povem. In tukaj se strinjam z vami in hvala, ker ste me pohvalili. Koordinacija in neharmonizacija na področju davkov je pomemben korak, nedvomno. In tudi kar zadeva rast, to je ključnega pomena znotraj koordinacije. Rast za poslovanje in okolje ter boj proti podnebnim spremembam. In potem v tem kontekstu je to zelo pomembno. To je pomemben argument, ki ga nisem nadgradil v poročilu, to vam bom priznal. Vseeno pa se mi zdi, da bi bilo dobro, da upoštevamo fiskalne sisteme z vidika naložb. Sam podpiram to, da če ne upoštevamo pakt stabilnosti, potem bi bilo dobro, da upoštevamo javne naložbe in da upoštevamo tudi javne izdatke. Ker pa zadeva pravico do stavke. To so tudi svoboščine na notranjem trgu. Lahko povem, da je to pomembno tudi z vidika napotenih delavcev. Te koncepte nisem dovolj razdelal, ampak eh, vi ste bolj občutljivi za to vprašanje, vem, kakšna je vaša zgodovina. Nisem razmišljal dovolj o pravici oziroma svobodi združevanja, ko govorimo o organizaciji delavcev, potem tudi o predstavništvu teh delavcev. Kot sem že rekel, tega nisem podrobno razdelal, ampak hm, lahko se strinjam z vami. Ko govorimo o enotnem trgu, ne bi smeli reči, da je to nekakšen eh, trojanski kon oziroma da to predstavlja napad eh, na ostale svoboščine, ko govorimo o pravici organiziranja in pravici do organiziranja shodov. Zdi se mi, da je to tudi pomembno in eh, da to se strinjam z vami. Dobro bi bilo to nadgraditi. Hvala lepa, še trije govorci so prosili za besedo. Naravno, kar ste dali odgovor kolegu Koferatiju. Rada bi se navezala na to. V našem odboru, kot veste, smo pristojni in odgovorni za upravljanje globalnega sklada za prilagoditev globalizaciji. In tukaj smo izvedeli kar veliko primerov, ki so izjemno simbolnega pomena. Naprimer, podjetje Den, naše podjetje v Franciji, sedaj ne bi razlagala celotne zgodovine, ampak to je zelo zanimivo. Tudi v Evropski uniji so veliko krat njihove obrate pošiljali drugam in na Irskem imajo veliko delavcev v tem podjetju, več kot tisoč delavcev. V tej strukturi pa ni bilo pravno benega sindikalnega predstavnika. Zato je bilo zelo težko vplivati na delovanje tega podjetja. Sedaj, ko se zauzijamo za to, da bi priznavali socialne pravice in jih umestili tudi v enotni trg, moram reči, da so te stvari zelo pomembne. Ta situacija s podjetjem Del še toliko bolj povdarja to nujo. Potem so zaprli to tovarno v, na Irskem in potem je, so tovarno postavili na Polskem in potem se je ena država zoprstavila drugi. Še vedno pa se ne ve, kaj bo s temi delavci v eni oziroma drugi državi. Najprej gospa Arkin, potem pa Bastos, prosim. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsedujoča in hvala, profesor Monti. Moram reči, da sem z veseljem prebrala to poročilo in ko sem eh, prebirala, sem tudi kimala. Lahko rečem, da niso bile moje besede, ampak eh, prisluhla s temu, kar je bilo rečeno eh, na plenarnem zasedanju. Nekdo je celo govoril o tem, da je poročilo seksi. Torej, očitno je bilo dobro sprejeto. Moramo pa analizirati celoten položaj govorili se eh, tudi o eh, tem, kako moramo eh, raziskati tudi ta položaj po krizi, da ljudje nimajo več zaupanja v enotni trg in mislim, da državljani v mnogih državah verjamejo, da je sedaj enotni trg postal neke vrste gospodar in jim vlada tako rekoč in zaradi tega ne marajo tega trga. Zlasti se je to pokazalo tudi v Franciji na nizozemski. Sam sa, sama sem iz Irske. Eh, kjer je prišlo do dveh referendumov v zvezi z, um, pristo, z eh, Lizbonsko pogodbo. Eh, pri nas eh, in tudi v mnogih državah eh, se je dogajalo, da so ljudje bili proti mnogim zadevam zaradi tega, ker so se določene stvari spreminjali, ne da bi jih vprašali prej o tem, ali se strinjali s tem. In ljudje so zaradi tega začeli izgubljati zaupanje. Da bi pa lahko ponovno pridobili zaupanje ljudi na Irskem in to ni bila preprosta naloga, to lahko tukaj rečem in ne pretiravam pravzaprav eh, je bilo izredno težavno. Na eh, Irskem veliko ljudi pozna primer Laval, e, zaradi tega, ker je ta zadeva imela precejšnjo vpliv tudi na nje. In e, to je dokaj zapletena zadeva. Imam nekaj vprašanj. E, govorili ste in s tem se popolnoma strinjam, da močnejši evropski skupni trg ne bo dosežen brez soglasja in podpore strani državljanov. In jaz se popolnoma strinjam s tem, kar ste dejali. Upajmo, da bodo ljudje dejansko vključeni in bodo bodo podprli to. Ampak še nekaj vprašanj bi rad postavila v zvezi s tem. Eh, gre za fiskalno konsolidacijo. Eh, ponovno rečem, da sem iz Irske. Če bomo eh, se držali našega pakta stabilnosti 2014, če se bomo tega v celoti držali, ne bomo imeli gospodarstva. To velja za veliko držav članic. Treba se je sicer držati tega, ampak po drugi strani moramo paziti, da so e, številke spremljive in da so možne. Ne smemo uničiti e, gospodarstva v celoti, kajti e, naša zaposlenost mora ostati ohranjena na nek način. Moramo spodbuditi gospodarstvo. Rada bi slišala vaše mnenje o teh težavah. In drugo vprašanje se tiče koordinirana na področju davko. Na Irskem, če bi slišali, da bo prišlo do neko, neke koordinacije na področju eh, obdavčevanja, gotovo ne bi bilo pozitivnega mnenja pri eh, našem eh, drugem referendumu o Lizbonske podobi. Pogodbi. Vprašanje je, kako bi sploh lahko prišli do nekih enotnih izhodišč za obdavčevanje. Um, obst- To je seveda izmenjava med državami, ampak eh, predvsej težko je, da bi dosegli enotna izhodišča za obdavčevanje. O tem bi rada slišala vaše mnenje. In še nekaj, govorili ste o enotnem trgu, ki mora biti eh, odprt sicer, ampak eh, ne sme biti obremenjujoče in moramo gostovo gledati tudi na globalno perspektivo. To, da po drugi strani vaša mnenja bi mi bila pomembna, da bi si bolje ustvarila podobo. Bastos in potem še Rotar. Prosim, Bastos. Ehm, eh, hvala, gospa eh, predsedujoča. Ehm, eh, mislim, da bi bilo dobro in to bi želela uh, ponovno se zahvaliti gospodu Montiju in sicer za to, da se je s, taki, s tako vnemo lotil tega izredno težavnega vprašanja in tudi, uh, da se je potrudil, da bi nam podal izhodišča, da bi ponovno spodbudili to uh, strategijo in da bi spoštevali tudi socialne vidike celotne problematike. Gospod Monti, ali bi lahko Eh, povedali nekaj več o vprašanju gospodarske krize. Rekli ste, da bi bilo treba združiti oba cilja, eh, da ima to vpliv na naše vsedanje življenje v državah članicah in tudi v Evropski uniji kot celoti. V Evropski uniji imamo zelo velike težave, prav zaradi eh, finančne gospodarske krize, pa tudi zaradi eh, dru krize družbe. Mnoge države eh, želijo sedaj protekcionizem, želijo se nekako zapreti. Je strategija Evropske unije. Eh, Evropa 2020 eh, seveda želi popolnoma nekaj drugega doseči. Vaše poročilo pravzaprav tudi govori o tem, da je treba okrepiti Evropsko unijo. Prepričana sem, da je potrebno uh, Eh, pri reševanju krize eh, upoštevati tudi dejstvo, da dosežemo istočasno politično in gospodarsko integracijo eh, v teku borbe proti in reševanju krize. Zagotovo pa obstojajo tudi mm, mnogi v Evropi trenutno, ki delujejo proti temu in eh, ki so zelo močni. Zato sprašujem, kakšne ovire bi bilo treba še odstraniti, verjetno tudi eh, pri prostem pretoku ljudi, blaga, pri prostem pretoku znanja in zlasti pri zaščiti eh, državljanov. Pri odstranjevanju ovir bi si želela, da nekaj poveste o tem, zlasti pa tudi o priznavanju izobraževanja med državami, eh, o priznavanju kvalifikacij. Eh, mislim, da je tudi to pomemben element v mobilnosti ljudi, kako lahko dosežemo napredek, če se tudi na ravni držav članic pogosto porajajo problemi prav na tem področju. Eh, ko gre za priznavanje in eh, sprejemanje tudi izobraževanja v drugih državah, da bi ga priznali v lastni eh, državi. Glede tega bo treba še verjetno veliko storiti. To je treba posebej izpostavljati, eh, ko se poskuša zbližati države na severu in na jugu. Ehm, poleg tega imamo tudi še eh, veliko drugih problemov, s katerimi se moramo soočati. Eh, države članice so pred veliko nalogo. Po eni strani bi želeli avtonomijo, kar se tiče eh, reform, po drugi strani pa bi mm, vseeno bila dobra harmonizacija, kako lahko dosežemo napredek, več mobilnosti, če mnoge države članice poskušajo samo za sebe nekaj doseči oziroma skrbeti za svojo lastno trajnost in trajnostni razvoj, ko se sploh ne govori več eh, mnogo kje o harmonizaciji tudi na področju socialnega zavarovanja in podobno. In še ena točka se mi zdi pomembna, namreč. Pra, vprašanje eh, pravice do zdravja. V Evropski uniji je obstojal poskus, eh, da bi dosegli čezmejno mobilnost pri negi in zdravju. In ta poskus eh, je sprožil veliko problemov. Eh, ta, mm, to je izredno pomemben poskus tudi za eh, mobilnost delavcev. Prepre, lahko bi rekli, da v svetu ni prišlo do skupnosti enotnega mnenja ali pa podpore, da bi lahko um, dosegli to čezmejno skrbo pacijentov in mobilnost pacijentov. Kaj nam lahko vi poveste o tem? Ali nam lahko dajete malo hrabrosti? Ali mislite, da bo to, eh, lahko, eh, da bo to dosegljivo in da bo prišlo tudi do večje enotnosti socialnih pravic? Gospa Šrotr in potem bo gospod Moti odgovoril. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, eh, mene bi eh, predvsem zanimalo, če bi se lahko poglobili v težavna vprašanja tega poročila. In eno od osrednjih vprašanj, ki je zapleteno, je storitve. In to je tudi po lizbonski pogodbi zadeva, ki ni Eh, ki ni še organizacijsko poenotena. Države članice imajo organizacijsko še veliko samostojnost. To po drugi strani pa pomeni, da obstojajo barijere med eh, pravili eh, no, skupnega trga, enotnega trga in posameznih držav. Vi v vašem poročilu zelo pazljivo pravzaprav to obravnavate in tudi zato ste dokaj nejasni. Eh, ne, mene zanima eh, pa vseeno zelo natančno, ali eh, bomo mi pri storitvah imeli vedno nov, znova težave, ali bomo morali um, imeti poskuse komisije, da bi storitve mm, nekje urejali pod, pre, v okviru pravil enotnega trga, ali se bo poskušalo v prihodnje Eh, te barijere, ki jih je Lizbonska pogodba v, eh, bi lahko rekli, utrdila, spoštovali, kakšni pogoji obstojajo, po vašem mnenju, eh, po mnenju vas, ki gleda iz vidika enotnega trga, ali obstoja možnost, da, neka, da ena storitev ne bo padla pod pravila Eh, konkurenčnosti, kaj se lahko stori, da se tudi socialni aspekt eh, storitve eh, upošteva in ne samo ekonomski aspekti. To je zadeva, ki je izredno zapletena in eh, s tem se vedno trudi, torej borimo pravzaprav in imamo velike težave. Eh, nastajajo velika siva področja, bi lahko rekli, in je vse to eh, pravzaprav ovira, da bi socialno dimenzijo boljše izgradili na področju mm, storitev. Danes opovdne smo slišali eh, z Dublinske fondacije tudi zanimivo študijo na tem področju, da je veliko odvisno še vedno od denarja in da je veliko socialnega ločevanja in cepljenja in mm, eh, cepitve med ljudmi in da kako bi lahko pravzaprav rešili problematiko, da se eh, bi bolj upoštevalo socialne vidike. Eh, zame je zelo mm, zanimivo, eh, če pridem v ta odbor. To je eh, vprašanje, ki, torej vprašanje, ki jih tukaj slišim, so bolj poglobljena kot. Praša, kot pravzaprav jih jaz gledam. Problematika se obravnava iz zelo zanimivih zornih kotov in če se sedaj loti posameznih vprašanj. Gospa predsedujoča, vprašanje dela in eh, vprašanje preseljevanja tovarni itd. Moram reči, da eh, ko eh, se upošteva in ko govorimo o vprašanjih pravica eh, delavcev tudi pri preselitvah podjetjih, eh, je, vam lahko rečem, da se seveda tudi o tem govori v poročilu, tukaj je tudi vprašanje različnih skladov in da se mm, tudi Eh, upošteva eh, direktivo, enot, eh, direktivo o enotnem trgu. Treba je imeti po eni strani prednosti enotnega trga, ampak treba je tudi opozoriti, Eh, zaradi tega eh, sprejeti to, da se preseljuje proizvodnja iz ene države v drugo. Po drugi strani eh, pa moramo pri tem tudi izkoristiti strukturne sklade, da bi se dajalo nagrade tistim državam, ki ne izkoriščajo samo prednosti enotnega trga, pač pa tudi dajo nekaj, da se iz, tukaj stvari razvijajo. Nemčija, Francija naprimer pogosto tudi eh, uvaja nove, mm, eh, no, nova pravila, da bi podpirala eh, te države, podpirale lastna podjetja, da bi se jim dajalo boljše možnosti na skupnem trgu. Novo poročilo o enotnem trgu bi bilo zanim, je zanimivo. Vedno znova govorim da, o tem, da je eh, to da je to uh, vprašanje enotnega trga uh, premalo seksi, čeprav ste vi govorili o tem, da so eni dejali, da je moje poročilo seksi. Uh, pri tem je treba izpostaviti, da so uh, nekatere druge stvari politično bistveno bolj zanimive. Uh, Eh, tudi v odboru za krizo je mm, bilo eh, marsikaj zanimivega in eh, kriza je sama po sebi seksi, že po definiciji. To da, mislim, da je ključni politični aspekt ta, kako bi eh, stvari lahko izkoristili in upoštevali. Eh, skupni trg bi lahko rekli je neseksi in je siv in po, eh, pravzaprav nezanimiv in tako dalje. Ampak za evro je izhodišče tudi za finančne storitve. Lahko rečemo, da so nekatere stvari sedaj bolj privlačne. Tudi politično za, iz različnih razlogov, ampak vprašanje je, kako bi lahko uh, pritegnili tudi uh, ljudi, da bi bolj podprli ta enotni trg. Mm, vi ste govorili tudi o tem, da je interesantna uh, fiskalna konsolidacija, to bi bilo gotovo dobro, ampak um, seveda je pri tem treba upoštevati tudi rast. Uh, Eh, po mojem mnenju je res, da če je javno mnenje, m, m, m, m, bi lahko rekli muteno ali pa, da ljudje niso tako zelo uh, navdušeni nad nečim, uh, potem lahko to gotovo velja za davke. In uh, tukaj um, lahko pri trudu za enotnost na tem uh, področju pripelje do velikih uh, problemov. Uh, lahko rečemo, da se bo tudi v kratkem kratko in srednjeročnem obdobju eh, malo omejilo tudi gospodarstvo. Treba je pa to. Eh, po drugi strani okrepiti eh, gospodarstvo tako, da bi dajali ustrezne spodbude in pri tem je enotni trg gotovo eden od pomembnih vidikov. V ko sem jaz delal na tem poročilu, eh, sem ugotovil, da so gospodarske, da so enote, podjetja in tako dalje zelo za enotni trg in različni. Ze, ali je bilo dovolj političnih naporov vloženih v eh, vprašanje eh, davčne konsolidacije in poenotenja? Mislim, da mnogo premalo. Odgovor je ne torej in da je treba veliko um, politične dejavnosti še potrebne. Eh, države članice morajo postati bolj odprte na tem področju in še eno vprašanje je zelo važno. Namreč um, Dejali ste, da bi radi vedeli več o enotnem trgu. E, komisar De Kuk e, dela na tem in mislim, da moramo uporabiti vse možnosti, ki so nam podane. E, parlament ni tako navdušen za bilateralno pogodbo z Južno Korejo iz mnogih razlogov, ampak v tem sporazumu je tudi um, načelo Eh, discipliniranja eh, različnih eh, spodbud, ki se jih izplačuje podjetjem. In tukaj mora tudi Južna Koreja ustrezno nastopati. Gospa Bastos, govorili ste o konkretnih problemih in o virah, ki jih postavljajo države, da bi prišlo do večje integracije in večje mobilnosti. Eh, zlasti gre tudi tu za priznavanje eh, izobraževanja in priznavanje eh, kvalifikacij. Moramo se boriti proti privilegijem, ki se pogosto dogajajo, tudi korporacijski privilegiji so to. velik vtis je na mene mm, eh, naredilo delo eh, španskih eh, inženirjev na polskem. Namreč v Španiji mm, mnogi niso našli dela. Prišlo je prej do buma v Španiji na področju gradbeništva, tam ni bilo več dela, so šli na Polsko in je pa za njih nastal problem, zaradi tega so mm, določena pravila, Če se pravilno spomnim, eh, je seveda tukaj eh, na polskem bilo tudi eh, zahtevano, da znajo polsko. Tudi pri zdravnikih se je to um, zahtevalo. Jaz ne vem, če je zdaj vprašanje pri, uh, arhi, pri inženirjih za gradbeništvo pomembno, da znajo um, ustrezno um, uporabljati jezik, ampak uh, Eh, nacionalni organi, ki so pristojni na tem področju, so pač eh, postavili ta pravila. In na, pri medsebojnem nadzoru med državami se pač take stvari eh, zahteva. Pri, uh, govorili ste tudi o mobilnosti pacijentov in uh, zdravstvenem varstvu in tako dalje. To so zelo kritična vprašanja, ki so zelo problematična. Uh, prepričan sem, da uh, je verjetno lažje se lotiti teh vprašanj, uh, če se jih uh, prezentira v svežnju. Uh, nekatere države, ki najbolj uh, se. Uh, upirajo temu odpiranju, so države istočasno, ki bi želele napredek na področju koordiniranja davkov. In če sedaj lahko. Uh, te stvari združimo v svežnju, eh, ki bi pač eh, vseboval različne eh, vidike, bi mogoče lahko dosegli, da tiste države, ki se na nekem področju močno borijo proti, sprejele pa potem svežen, če bi bilo pač več vidikov združenih. Svet, parlament in komisija bi morali delati na tem, da bi se te stvari združilo v svežen. Eh, gospa Šröder, eh, priznavam, da eh, moje specifično poznavanje socialnih vidikov, o katerih ste govorili, ni zelo široko, je preko ne omejeno, zaradi tega dejali ste, da v mojem poročilu ni vsega, vse zajeto. Tudi eh, bi pa želel izpostaviti, da eh, nekateri mislijo, da je poročilo celo šlo predaleč na nekaterih eh, področjih. Nasplošno pa lahko rečem za eno dimenzijo, velja, da nisem popolnoma prepričan, če bi naj do tega prišlo zaradi hor, um, harmonizacije in pa socialne politike, uh, ki bi jo i, eh, po, uh, spodbujati na uh, skupni ravni Evropske unije, pač pa bi bilo morda dobro, če, da bi eliminirali nekatere stranske produkte delovanja enotnega trga, ki Eh, otežujejo eh, vladam eh, posameznih držav članic, da bi delovale ustrezno. Tu govorim tudi o konkurenci med davki, mislim, da so lahko eh, stvari tukaj eh, zapletene, lahko eh, bi prišlo do izkrivljen, da bi se podpiralo bolj firme kot pa posamezne delavce, torej kapital bolj kot delo. In socialna politika je nujna, da se tukaj kompenzira in poskrbi, da, bo, da države pač tudi skozi svoje proračune na pravem mestu dajo svojo podporo podporo. Eh, po svoje je treba poskrbeti za več eh, svobode na, na področju sociale, ampak eh, odgovori, ki sem jih podal zlasti na zadnjem področju vprašanj, ta, ti odgovori so verjetno premalo konkretni in to so pač dimenzije, kjer se lahko zlasti ta odbor eh, verjetno zelo angažira in lahko daje pomembne odgovore eh, in daje predloge tudi eh, na, na tem področju komisiji. Pa še Elizabeth Moran in gospa um, Figuredo. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod profesor. Z velikim zanimanjem sem prebrala vaše poročilo. imam zelo konkretno in točno vprašanje za vas. Sveda vem, predvsem razmišljamo o gospodarskem področju, ampak v našem odboru pa obravnavamo to, kako gospodarstvo vpliva na življenjske razmere ljudi v vašem poročilu. Pravite, da želite zagotoviti odprt, enotni trg, kjer bomo tudi opremljeni za boj s svetovnimi konkurenti. No, gospa predsednica, pa je prej izpostavila. Tukaj se ukvarjamo tudi s eh, skladom za prilagoditev globalizaciji. Tukaj so nekateri dobri nameni, ampak delavci in podjetja na evropski ravni pa so zelo izpostavljeni krizi in to vedno bolj. Kljub temu. Vedno več je prošen za pomoč in podporo, vedno bolj obsežne podpore in za vedno večjo maso plač. Kako premagati države Brig, Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko, kako zagotoviti čim bolj odprt trg, ampak tudi preprečiti to, da bi bili delavci tako zelo izpostavljeni krizi. Drugič, pravite, da želite zagotoviti geografsko mobilnost delavcev. No, ta geografska mobilnost pa je stvar, ki jo je zelo težko spodbujati. To vidimo iz izkušenj iz preteklosti. Vsakič, ko vzpostavimo določen program, gre za program, ki je osredotočena preteklost, ne pa proaktiven. Vedno se odzivamo šele po krizi. Kako prehiteti to krizo? kako proaktivno delovati in tako dosežati, doseči naše cilje. Vsi si želimo mobilnost delavcev, večjo kvalifikacijo delavcev in pa medsebojno priznavanje njihovih izkušenj. To si vsi želimo, ampak eh, na drugi strani pa je tukaj konkurenca držav BRIK, tukaj je kriza in Na koncu potem vidimo, kako se zapira podjetja, kako se izgublja na tisoče delovnih mest, kot ste prej umenili, gospa predsednica, pa tudi še pri številnih drugih podjetjih. Gospa Figo Eirajdo nas je zapustila, očitno odšla ven, da bi se pogovorila o kompromisnih predlogih sprememb svojega poročila. Bi pa sama izkoristila to priložnost, gospod profesor. Že na začetku vašega mandata sem vam zastavila naslednjo vprašanje. Sicer vemo, enotni trg je pomemben, o tem se vsi strinjamo, to je pomembna stvar Evropske unije, po drugi strani pa ni pravega zaupanja. Zakaj? To ste izpostavili tudi v poročilu. Gospodarska in monetarna unija imata dve, tri noge, enako tudi enotni trg, tukaj je prosti pretok blaga, kapitala in storitev, na drugi strani pa je treba vedeti, da je trg živ in živahen tudi zaradi večje davčne konsolidacije, zaradi prenosljivosti socialnih pravic med posameznimi državami in pa zaradi konsolidiranih socialnih storitev. Ko ste začeli obiskovati naše evropske prestolnice in eh, začeli ugotavljati, kakšne so razmere, ste se pogovarjali tudi s številnimi predstavniki nacionalnih parlamentov, tudi naši predstavniki odbora so bili tam in eh, vsi smo menili, kako zelo težko je predstaviti pomembnost enotnega trga za posamezne države. Glede, tukaj sicer želimo priti vedno bliže notranjemu trgu, imamo tukaj direktivo o storitvah, naprimer, in potem je treba narediti še drugo, ampak drugega pa ni, kako poskrbeti za to, da bo vse skupaj pilo vodo in bo med seboj napovezano. Pa tudi, kako bo nadaljne delo pri vašem poročilu potekalo v prihodnosti. Govorajo o davkih, vzpostavljena bi delovno skupino, vključila bi se komisija in tako dalje. No, kaj pa svet? Ali bo svet eh, vzpostavil kakšno delovno skupino za to področje? Ne vem, kaj se dogaja na tem področju. Kakšni so vaši predlogi? Kako mislite, bo potekalo nadaljne delo? Seveda, vem, da ste ravno kar končali svoje um, delo na poročilu. Gotovo si želite, da bi poročilo čim bolje pretvorili v prakso in da bi ga upoštevali vse tri institucije. Hvala lepa, gospa predsednica gospa Mora, nam je zelo plastično, zelo jasno predstavila, kakšni so problemi zaradi velike konkurenčnosti držav Brika. Seveda, enotni trg sam po sebi ne bo ponudil ustreznih odgovorov. Mislim, da se vsi strinjamo, po drugi strani, da razdrobljenost enotnega trga in pa povečevanje protekcionizma in pa ekonomskega nacionalizma ne bi bili dejavniki, ki bi ravno povečali našo konkurenčnost. Mislim, da je treba veliko bolj obsežno razmišljati o viziji za Evropsko unijo tukaj in naprimer vprašanje proračuna in pa finančnih virov na splošno, potem finančna perspektiva v naslednjem obdobju. Zanimivo, slišal sem, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi lahko bil zelo zanimiv instrument za nas, ampak če sem prav razumel, to vendar ni zadosti ambiciozen instrument, glede na to, s kako velikimi težavami se soočajo evropska gospodarstva. Rad bi se ponovno vrnil na koncept svežnja. To naj bi bila glavna os, ki naj bi jo spremljali, dejali ste, gospa predsednica, kako naj bi potekalo nadaljne delo. Bojite se, trg, integracija trga, liberalizacija trga, dosega napredek, na drugi strani pa je socialno področje ter pa davčno področje, to pa so le obljube, kot pravite. No, ampak mislim, da to ni tako zelo res. Politična volja za napredek enotnega trga je v številnih državah zelo majhna. Na drugi strani res morda ni ravno velikega napredka. Nekateri se bojijo, nekateri upajo, da bo šel trg hitreje naprej kot pa socialne pravice. Mislim, da se tega ni treba ravno bati. Kakšno bo nadaljne delo? nekoliko več bom vedel. Julija, predsednik Barozo, me je povabil na kolegi komisarjev, tako da bomo govorili o tem, kako bo potekalo nadaljne delo na tem področju. Vse tri institucije se zanimajo za to, kako bi nadgradili to poročilo. Tukaj je tudi poročilo Evropska preventa za notranji trg, tudi poročilo o primeru Grčije. mislim, da je potrebno, da spremljamo različne vidike, različni komisari, tudi različne odbori Evropska parlamenta se zanimajo za spremljanje našega dela. Mislim, da predvsem moramo vedeti, da mora vse potekati v svežnju, če ne, ne bomo dosegli napredka. Vloga predsednikov, naprimer predsednika komisije in pa predsedujočega Evropskega sveta je zelo pomembna, pravim, predsednika Evropskega sveta. Tukaj imamo svet za konkurenčnost, potem svet za socialne zadeve, svet ECOFIN, to so različne strukture sveta, ki se ukvarjajo s tem področjem. In jasno je, da lahko ta svežen pretvorimo v prakso samo, če se bodo te različne strukture v svetu povezale s stalnim predsednikom sveta in upam, da bi na takšen način lahko dosegli to, da bi v vse skupaj umestili tudi v Evropsko gospodarsko upravljanje. Enako velja tudi za komisijo. Za vse tri institucije, v vseh treh institucijah potrebujemo nekoliko bolj celosten pogled, bolj kot pa do sedaj. Prazdelitev vlog je tukaj jasna. Komisija ima še vedno možnost, da predlaga pobude, tako kot vedno do sedaj, prav tako je tudi varuhinja pogodb, potem zakonodajni postopek za področja, ki so povezana z oživitvijo enotnega trga. Evropski parlament in svet, kot nekateri predlagajo, naj ne bi pospešili razvoj dogodkov in čim hitreje spremljala zakonodajo, tako kot se je to zgodilo po izdaji bele knjige z leta 1985 v času komi predsednika komisije Delorja. Čim bolj enotno moramo gledati na stvari, prav tako moramo čim bolj pospešiti razvoj dogodkov. Upam, da bo to mogoče. Z velikim zanimanjem bom spremljal tudi vaš napredek na tem področju. Hvala. Merci beaucoup eh, pour Hvala lepa vsem članom odbora za to izmenjavo mnen, seveda tudi vam, gospod Moti. Morda bi vas morali povabiti še celo nekoliko prej, ampak bolje pozno kot nikoli. Vse skozi bomo spremljali to, kaj se bo delalo na tem svežnju. Upam, da bomo uspešni. Hvala. Kolegi, prosim, da se vrnemo na seznam govorcev odprej. Prosim, da ste čim bolj kratki in nedrnati, tako da bomo lahko se držali naše časovnice, najprej Jill Lomber in potem eh, Adam Kosa. Jill Lomber, prosim. Gospa. Hvala lepa, predsednica. Tri točke naše glavne pročvake v senci torej okvirna direktiva, to je zelo pomembno področje za nas, kajti želimo vzpostaviti nekatere standarde in pa skupne zamisli o tem, kako bi dosegli skupno stališče o minimalnem dohodku. Veti moramo, kaj to je, to je potem ključno tudi za dostop do tega in pa za udeležbo. Predvsem je pomembno, da poskrbimo za to, da bodo vsi ljudje živeli v dostojnih pogojih naš predlog spremembe 133 je zato za nas zelo pomemben in na to se navezuje tudi kompromisni predlog spremembe M. Ne vem, kako je sedaj s tem, ampak bomo videli. Prav tako bi rada nekaj razložila, ko bomo o tem glasovali jutri. Imamo tukaj nekatere predloge sprememb iz uh, strani skandinavskih kolegov, ki se nas zdijo problematične. Namreč srednji dohodek in pa sredna plača, to ni eno in isto. Seveda so socialni partneri zelo pomembni pri kolektivnem eh, pogajanju o plačah, ampak to ni isto kot minimalni dohodki, ki se zahtevajo, če ste brezposelni in če ste odvisni od socialne varnosti. Tukaj zato imamo nekaj pomislekov to ni eno isto. Seveda ne nasprotujem popolnoma tistemu, kar so predlagali skandinavski kolegi, ampak mm, morali bi se prepričati, ali menijo oziroma ali se te koncepte predstavljajo enako kot mi. Gospod Adna Kosasin, potem um, gospod Kristensen. Hvala lepa. Eh, rövidre eh, fogom ahhoz zászólás. Nisem vas dobro razumel, ko ste poklicali, se pravčujem, da sem bil nekoliko pozan. Zelo kratek bom. Rad bi se zahvalil gospe poročevalki za to, da se je lotila tega zelo pomembnega vprašanja. predložil sem predlog spremembe v zvezi z osebami v zapostavljenem položaju. Omenil sem ljudi s posebnimi potrebami, kajti ravno te osebe imajo še večje težave in, več, in so bolj izpostavljene revščini. Pripričan sem, da se moramo odzvati na to. Revščina in pa invalidnost sta danes med seboj napovezana pojma. Mislim, da smo nasplošno našli dobre kompromise. Lahko ohranimo te ciljno usmerjene skupine. Glede enega kompromisnega predloga spremembe pa bi rad povedal, da je sedaj zelo pomembno, da upoštevamo storitve, ki so v občem interesu. Tukaj gre za predlog spremembe 4 v izvirnem besedilu in pa v svojem predlogu spremembe smo podarili to, kako zelo pomembne so te storitve v občem interesu. Tako na nacionalni ravni kot na lokalni ravni je potrebno poskrbeti za večjo dostopnost teh storitev, naprimer stavb tudi. želimo boljši dostop do stavb. Tukaj pri storitvah v splošnem interesu pa nismo dosegli zadosti dobrega kompromisa, nasplošno pa upam, da bodo poslanci podprli te kompromisne predloge sprememb glede predloga spremembe M pa pričakujem še nadaljno razpravo in upam, da bomo dosegli pravo rešitev za vse nas. Mislim pa, da je treba um, se vendarle posvetovati tudi še o drugih stvarih, um, še posebno pa o kompromisnem predlogu M. Hvala lepa. Prosim, če ste nekoliko krajši, gospod in gospodje. Torej, gospod Kristensen in potem koferati. Hvala lepa pač vaki za delo na tem zelo pomenem poročilu. Bom zelo kratek. Skupaj s kolegi z Finske, Jakobsenom in pa s kolegom Švedske sem uložil več predlogov sprememb. 67, 144, 110. Iz teh smo potem razvili kompromisne predloge I, K in M. Rad bi omenil jezikovno vprašanje. Francoska različica je tukaj izvirna najboljša različica. Angliščina je pravzaprav napačno prevedena. To še posebno velja za I in K kompromisna predloga. Prosim, da to popravimo. Prav tako imam še drugo pripombo. Skupaj s kolegi sem uložil tudi predlog spremembe 78. Tukaj predlagamo, da se črta drugi del tega predloga. V kompromisnem predlogu tega niste storili. Zato prosim, da se 78 črta iz kompromisnega predloga. Sicer nasplošno nima kakšnih večjih težav, ampak um, želim pa, da se črta eh, ta kompromisni predlog 78. Gospod Koferati je naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo na kratko. Kot prvo mislim, da imamo zaradi napačnega prevoda še vedno kar nekaj težav. In to kljub temu, da smo že praktično v zadnji fazi tega postopka. To me kar predvsej moti. Tukaj je govora o minimalnem dohodku, ne pa o minimalni plači. Jasno, nekdo dobi plačo, če dela, to je plačilo za delo posameznika. To je popolnoma jasno in zelo jasen pojem. To je zelo različen pojem kot pa tisto, o čemer govorimo mi. Revščina je gotovo bolj prisotna med tistimi, ki so brezposelni, kot pa med drugimi. Številni so revni, zato ker nimajo nobenega dohodka. Tukaj je govora o minimalnem dohodku. To je že zastarel pojem. Treba je gledati niz različnih dejavnikov. ki vsi vplivajo na dohodek. In to je situacija, ki vpliva na številne ljudi po Evropi. Delo gospe Figurejdo in pročevalcev v senci je zelo koristno. Pri kompromisnem predlogu M imamo očitno nekaj težav. Ali ne bi imeli EU direktivo o tem ali ne, to je glavno vprašanje. Meni se zdi, da je tukaj predlagana rešitev dobra. Kajti tukaj smo opredelili možnost direktive, ampak vendarle pa smo tudi dejali, da so tukaj določene težave in da se bodo te težave gotovo v posameznih državah še nadaljevale. Zelo ceni vaše delo, tudi sam sem predlagal nekaj predlogov sprememb. Želeli smo direktivo, tudi mi smo želeli direktivo tukaj je treba opredeliti določene fleksibilne elemente, torej da se prizna tudi raznolikost različnih držav članic in pa da se upošteva zgodovina. Vsega seveda ne moremo zapisati v enem besedilu. Mislim pa, da ste to ustrezno izpostavili. To zelo cenim. Če upoštevamo te elemente raznolikosti, mislim, da bo možno, da bi vsi izrazili svoje mnenje, prav tako pa bi upoštevali tudi posamezne zgodovine različnih držav iz zadnjih desetletij, ko gre za koncept dohodka. Si, Gospa Hapkin je odšla, gospa Moran je naslednja in potem gospa Muzil. Gospa Moran je naslednja. Zelo na kratko. Gospa predsednica, hvala lepa. Pascal Groni je predlagal predlog smembe 132, govorim v njegovem imenu, v okviru boja proti revščini. Država članice mora sprejeti ukrepe, zato da bi preprečile gospodarske težave posameznikov. Predvsem želimo preprečiti pretirano zadoženost posameznikov prezadolženost mora biti jasno izpostavljena tudi v tem poročilu. In sicer z omenjenim predlogom spremembe. Predvsem mora poskrbeti za to, da najbolj prikrajšani ljudje ne bodo prezadoženi in da se tudi sankcionira prakse, ki to spodbujajo. Gospa Gonzili. Grazie signora Presidente. Intanto volevo tranquillizzare. Hvala lepa, gospa predsednica. Ne bom zelo dolga, glede na to, da sem nekoliko bolna, si tega pač ne morem dovoliti. Prav tako se ne bom ravno preveč razburjala. Rada pa bi pohvalila poročevalko za odlično pravno delo do sedaj. Mislim pa, da bi vendarle morali v imenu EPP izpostaviti tri kritične pripombe. Zelo na kratko. Prvič, okvirna direktiva o minimalnem dohodku. S tem se ne strinjamo, te direktive ne želimo. Takšno vprašanje treba urediti na nacionalni ravni in to se seveda nanaša tudi na koncept subsidijarnosti. Nekoliko bolj se strinjamo s konceptom socialne podpore, socialne pomoči, ki je bila že omenjena v priporočilu sveta iz leta 1992. Tam so omenjeni tudi drugi različni kriteriji glede socialnih sistemov. Ne želimo pa sprejeti kakšne zelo zavezujoče direktive na tem področju. Potem pa kompromisni predlog K oziroma predlog spremembe 104, ki se navezuje na K. Strinjam se s kolegom Korso glede univerzalnega dostopa. Ne sme biti nekakšnih fizičnih ovir in komunikacijskih ovir. No, besedice housing, stanovanj pa ne bi smeli vključiti sem. Menimo, da bi morali to vprašanje urediti na nacionalni ravni, tega ne smemo tukaj vključevati, kajti stanovanska problematika je umeščena že v številne druge zakonodajne akte. Tretjič, kompromisni predlog E oziroma predlog spremembe 33. Ne podpiramo tega, da se vključi clandestine, torej nezakonit oziroma nelegitimen. Дяли би le priseljenci, prav tako pa je tukaj govora tudi o etničnih manjšinah. Mislim, da če omenjamo samo Rome, potem je to diskriminacija napram drugim etničnim manjšinam. Zato želimo zapisati samo ethnic minority, samo etnične manjšine, ne pa da izpostavljam posebej Rome. Uh, gospa poročevalka, boste dobili še enkrat besedo. Prosim, da ste čim bolj kratki in nedrnati, sicer pa vem, da bo to nekoliko težko. Hvala lepa, predsednica. Ja, to bo res zelo težko. Težko bo biti kratki in nedrnati, glede na vse, kar smo slišali. Težko bo odgovoriti na ta vprašanja zelo na kratko. Veliko dela je bilo že opravljenega, rada bi se zahvala vsem, ki so prispevali k temu delu. Kljub temu pa je še kar nekaj odprtih vprašanj. Nekatere težave bi lahko zlahka razrešili, se mi zdi. Če se želimo izogniti težavam pri, naprimer, kompromisnem predlogu E, kjer je govora o etničnih mašinah in pa prisiljencih. Potem mislim, da res, da lahko izpustimo kakšne konkretne navedbe posameznih skupin. Mislim, da to ne bo težava. Prosim, sekretarjata to pošteva. Črtamo specifične navedbe. Potem pa housing, stanovanska problematika, Evropska ljudska stranka ima tukaj očitno nekoliko nasprotujoča si stališča. Zato mislim, da bomo ostali pri trenutni različici besedila. Formulacija v trenutni obliki ne zavezuje nikogar, da poskrbi za to, da bodo vse stavbe dostopne za ljudi s posebnimi potrebami ampak želimo pa, da se nasplošno zagotovi, da bodo stavbe take, da bodo dostopne za ljudi s posebnimi potrebami. To je pomembno in o tem smo se dogovorili tudi v okviru OZN in to je zapisano tudi v nekaterih drugih poročilih in to bi morali ponoviti tudi tukaj. Delovna skupina za ljudi s posebnimi potrebami to podpira. Sodelovanje vseh skupin je pri tem zelo pomembno. To je načelo, ki je izpostavljeno tudi v konvenciji OZN in zato menim, da bi morali to ohraniti tudi tukaj. Tudi v EPP imajo nekateri nekoliko drugačna stališča. Stališča med posamezne člani so raznolika, zato mislim, da bi tukaj lahko storili tisto, kar sem predlagala prej. Prav tako se tukaj pojavlja še ena težava, ki bi jo rada omenila, namreč razlika med minimalnim dohodkom in pa minimalno plačo. Tukaj je govora samo o minimalnem dohodku, minimal income. Želimo vzpostaviti sistem, ki ni odvisen od minimalne plače. Minimalni Dohodek pa ni odvisen od vašega prispevka, to ni sistem, ki je odvisen od različnih prispevkov in pa od dela. Tukaj gre za ljudi, ki nimajo nobenega drugega vira dohodka, tukaj gre za ljudi, ker mora država zagotoviti določeno stopno dohodka in zato si tukaj prisedevamo. Želimo pripraviti niz meril, s katerimi bi zagotovili minimalni dohodek in pa minimalne življenjske standarde za te posameznike. Zato si že kar nekaj časa prizadevamo vse države članice EU so že razmišljali o tem, kaj se tukaj da storiti. No, nažalost pa veliko držav še ni sprejelo kakšnih konkretnih ukrepov za to, kaj storiti. In zato se revščina vedno bolj poglablja, vedno več je je. Mi se želimo proti revščini boriti, In tudi ta dokument je del tega. Sedaj pa naj se vrnem na najbolj problematično točko in tu je okvirna direktiva. Vemo, kako je s tem. Tukaj imam več zamisli, ki bi jih rada predstavila. Vem, vsi se gotovo ne bomo strinjali tem, ampak vendarle, poskusimo. Kaj storiti s tem kompromisnim predlogom spremembe? Morda bi lahko upoštevali ustni predlog spremembe, rada bi se navezala na tisto, kar je povedala gospa Lin. European Framework Directive. To bi lahko črtali in zapisali raje Evropska zakonodajna pobuda. Vem, tukaj so potem še drugi različni predlogi sprememb. Naprimer 88. Tudi tam je govora o okvirni direktivi. Poziva se k tem, da se vzpostavi takšna okvirna direktiva. Kot pročevalka verjamem, da bi lahko to črtali, kajti še vedno imamo predlog spremembe 88, zato lahko črtamo ta kompromisni predlog spremembe in posebej ločno bomo morali glasovati o 88. predlogu sprememb. Vem, da je tukaj veliko različnih težav. Vem, gospa Lin tega predloga spremembe ne bi mogla sprejeti kot zamenjava. Zato bi predlagala naslednje lahko bi zapisali Evropska pobuda, European Initiative. To potem pomeni tudi akcijski načrt. To je lahko možnost za Evropsko pobudo, za minimalne dohodke v državah članicah, nekaj praktičnega in tako dalje in tako dalje. Potem bi lahko govorili tudi o tem, da se upošteva različne značilnosti držav članic, različne kolektivne pogodbe in različne predpise. Črtali bi okvirno direktivo in to zamenjali z evropsko pobudo. Potem pa je tukaj predlog spremembe 88. Tega pa bi ohranili tak, kot je. Še vedno bi tukaj menili okvirno direktivo EU. Tisti, ki pa podpirate evropsko pobudo, direktivo, mislim, da bi seveda v tem primeru podprli predlog spremembe 88 in ta se navezuje na kompromisni predlog spremembe M. Tako bi, mislim, da lahko našli nek kompromis. Prav tako želim vedeti, kakšna so stališča različnih političnih skupin, kaj menite o tem. morda bi lahko EPP podprla ta kompromisni predlog. In videli bomo, ali bi tako lahko razrešili to težavo. Kajti nekateri se še vedno zauzemajo za okvirno direktivo, Ampak lahko jim priporočim, da lahko glasujejo za 88. predlog spremembe. Kaj menite, predsednica? Bi lahko prosili člane, da to storijo? Bi lahko poprašali uh, poročevalce v senci, kaj menijo o tem? Sveda, zanima me, kaj menijo poročevalci v senci, ampak vprašanje je da ali ne. Potem imamo še vedno um, dve točki na dnevnem redu. Gospa Mazili, prosim. V redu. No, niste pripravljeni, v redu, morda kdo drug. Uzma, ja, sem pripravljena, pravi gospa Ronzuli. Bungurete lascia, je lascia tako. Per noi non va bene, perché non è soltanto l'emendamento 88. Ja, samo 18. predlog spremembe ni edini, ki je problematičen. Govorimo tudi o, o drugih eh, pobudah. Eh, pobuda vse lepo in prav, ampak eh, na vseh področjih drugače se ne bomo strinjali. Vas prav razumela, potem bi lahko sprili kompromisni predlog M. Kot ga želi spremeniti, gospa poročevalka, to je bilo vprašanje. To lahko spremete. Ata. Oui. Ja, ampak preoblikovali bi to. Ja, saj. Ali spremljate kompromisni predlog M, kot bi ga spremenili, glede na to, kar predlaga gospa pročevalka. To pa seveda potem ne bi plivalo na druge predloge in tam bi lahko glasovali proti. Spremljate M, kot je bil spremenjen. Tukaj govorimo o evropski pobudi namesto okvirni direktivi. Kaj ne? E per lei non è un problema, mi riservo di comunicare alla Ponavljam. Če to ni težavno z vaše strani, potem eh, vam bom eh, sporočila kasneje, kaj se bomo odločili. Obvestila bom pročevalko, ko bomo dobili besedilo, da bomo to videli v pisni obliki. Saj besedilo imate. Ne. Spremenjenega nimam. To brigada. E, e, v tej štve so rtirar direktive quadro. Hvala, ker ste mi dali ponovno besedo. Ja, novo besedilo. Želimo črtati sklic na okvirno direktivo, to bomo črtali in namesto tega bomo govorili o evropski pobudi. Govorili bomo o evropski zakonodajni pobudi. Ja, dobro, nič več. Parfait, merci beaucoup de votre contribution. V redu. Euh, Odlično, hvala pa vsem. Frederik Ardeč, mislim, da tukaj ni težav. Gospa Lin, je ni tukaj, oziroma, ja, je, seveda ste tukaj, <laughs> se upravičujem gledala sem samo po pokrožni dvorani, nisem vas videla tukaj. Pozabila sem, da ste zraven mene. Uh, yeah, sure. Ja, hvala, ne sedim. Uh, Eh, tako blizu, ampak mislim, da bi me lahko videli. Ja, okvirno direktivo bi lahko črtali, potem bi rekli, da bi imeli zakonodajno pobudo in države članice bi pravile akcijski načrt in tako bi videli, kako bi se lahko ta izvedla evropska pobuda o minimalnem dohodku na ravni držav članic. Tako bi črtali okvirno direktivo, to je edina sprememba, dodali bi pobuda na evropski ravni. To bi lahko sprejela. Gospa Lambert se strinjate, videla sem, kaj pravi vaša telesna govorica, kaj pa zeleni, ne vemo točno, ampak gotovo mislim, da ni kakšnih posebnih težav, kolikor vem. V redu, jutri bomo glasovali o tej točki. Hvala lepa vsem za sodelovanje in prispevke. Hvala lepa, da ste prispevali k iskanju rešitve. Sicer zamujemo, se pravčujem za to. sedaj bomo morali delati zelo hitro. Gospa Mora, šarti, prosim, sedaj pa. Nažalost, kompromisnih predlogov sprememb še ni, glede šeste točke kompromisne predloge sprejem. Ja. Ampak beseda je seveda še vedno vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom poskušala na kratko predstaviti ta dosje. Kot prvo, rada bi povedala, da je prišlo do manjše spremembe oziroma do manjše napakice pri predlogu spremembe 53 gospoda Mendela glede 12. odstavka osnutka mnenja ne pa enajstega odstavka. To nekoliko spreminja glasovanje, vrstni red glasovanja, zato bi vas o tem rada obvestila. To poročilo za mnenje smo pripravili še pred sestankom odbora za proračun in pa odbora za socialne transferje oziroma skupine za transferje. Prav tako je tukaj še misija za spremljanje tega področja na Irskem in glede na vse to je skupina članov, ki je odšla na Irsko, podpisala deset kompromisnih predlogov od vsega skupaj 58 predlogov spremenb In v teh skupinah je bilo pet različnih političnih skupin. Vse skozi smo zelo tesno sodelovali in zato lahko rečem, da so vsi predlagani predlogi sprememb taki, da se o njih vsi strinjamo, zato ne bi bilo kompromisnih predlogov sprememb. Vsi se strinjamo za to, da je treba čim bolje uh, vključiti delavce v socialni dialog. Prav tako se morajo države in pa politiki na vseh ravneh, tako na nacionalni in lokalni ravni, bolj vključiti v to delovanje. Prav tako smo skupaj s komisijo in pa našo delovno skupino želeli, da je Evropski sklad za prilagoditev globalizacije čim bolj fleksibilen. Fleksibilnost tega sklada je zelo pomembna, kajti koristnost je povezana s fleksibilnostjo uporabe sklada za prilagoditev globalizaciji. Prav tako naj omenim še nekaj predlogov sprememb, ki so bili nekoliko bolj kompleksni in pa zapleteni, ki so morali nekoliko bolj razmišljati. Tukaj mislim predvsem na številko 10. Gospa Korenlisen je predlagala ta predlog spremembe. Tudi ona je bila članica naše misije na Irskem. Ne vem, ja, tukaj je, seveda. Eh, sedaj jo vidim. Predlog spremembe 10. Tukaj pozivamo komisijo, da. se v 36 mesecih, ne pa v 24 mesecih, obravnava posamezne dosjeje. Pri FEM lahko vidimo, da to delo lahko spremlja samo strukturna politika. Želimo, da je FEM še vedno oblikovan tako, da se s tem soočamo s takošnjimi nujnimi situacijami, pri drugem skladu pa želimo, da se ukvarjamo bolj strukturnimi problemi. Potem pa predlog spremembe številka 15, gospod Darden ga je predlagal. tukaj gre za to, da vključimo socialne partnerje v skupno delo. To je nekaj normalnega. To smo zapisali tudi v naše predloge sprememb. Dejali smo, da se moramo vse skozi pogovarjati s socialnimi partnerji. Na Irskem sicer ni bilo tam socialnih partnerjev, zato je bilo vse skupaj precej neuspešno. Mislim pa, da bi morali tukaj zahtevati glasovanje po delih za zadnji del vašega 15. predloga spremembe. Gre za zadnji del, tukaj piše, da bi e, morali dograditi svojo vlogo pri pripravi zahteve. Tukaj gre za nacionalno zahtevo, samo nacionalno. Seveda lahko poteka posvetovana predtem, ampak socialni partnerji pa nimajo konkretne, natančno določene vloge pri pripravi te zahteve. To je še vedno zahteva na nacionalni ravni, zahteva države. Gremo naprej. Predlog spremembe 22, gospa Enriten, želi, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji čim prej in hitro se odzove v primeru množičnega odpuščanja. Tega sklada ne moremo izvajati na takšen način, ampak mislim, da je treba tukaj stvari razjasniti, kdaj lahko deluje, prej ali potem. potem 35 in pa 42, tukaj gre morda bolj za vprašanje prevoda, ampak rada bi tukaj izpostavila, v čem je težava. Tukaj je govora o novih dobrih delovnih mestih. V francoščini potem v španščini piše kakovostnih delovnih mestih, v nemščini pa piše negotova delovna mesta. Ne vem, zelo različni pojmi in to je treba razčistiti. Treba je vedeti, o čem točno govorimo. Moram reči, da sedaj ne vem, zakaj gre glede na te različne prevode. To bo problem ne vem, ali je sam kompromisni predlog spremembe oziroma predlog spremembe dober, če bomo govorili o negotovih delovnih mestih, potem gotovo to ni smiselno, lahko govorimo le o kakovostnih ali pa dobrih. Potem pa 18, oziroma se pravičujem, pravi govornica 48. V zadnjem delu je bi lahko glasovali ločeno. Tukaj prosim, da ste pozorni. Tukaj gre za tisti, ki niso državljani EU, države članice, pa naj bi vendarle bili upravičeni do sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. V drugem delu tega predloga spremembe je govora o tem, da nekdo lahko živi v drugi državi, ki ni članica EU. To pomeni potem, da bi lahko ta sredstva iz Evropskega sklada izkoristili tudi v primeru tistih delavcev, ki živijo v državah, ki niso članice Evropske unije. In to je sveda problem. V prvem delu vidimo, da naj bi Evropski sklad uporabljali na nacionalni ravni in sicer za delavce, ki ostanejo v posamezni državi članici, potem v drugem delu pa se pojavi težava, kajti potem pa je tukaj govora o nekaterih delavcih, ki lahko odidejo drugam v tujino, naprimer nek Poljak gre na Irsko ali pa gre tudi za delavce drugih držav. In to ni bistvo tega Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji tako naj ga ne bi uporabljali. Hvala lepa, gospa predsednica, poskušala sem biti čim bolj kratka. Hvala lepa, gospa Harkin, potem Kornelisom. Eh, Najlepša hvala, hvala gospe Moren za izjemno dobro poročilo in res smo izjemno dobro sodelovali. Na kratko bom povzela določene zadeve. Pekljiva vas je z gospe Moran na številnih področji, ampak razdeva peti predlog spremembe. Gospa Cornelison, formulacija, ko govorite o odpuščanjih, eh, ki se objavijo oziroma se že izvedejo, mislim, da bi bilo dobro, da to poenotimo, da je to redakcijski problem, bodo storitve oziroma določene službe to uredile. Potem vaš predlog spremembe, 12. predlog spremembe, gospa predsednica. Lahko povem, da se strinjam s tem, da bi vključili socialne partnere in tako dalje, ampak vi govorite tudi o tem, da socialni partnerji nam pravzaprav pomagajo pri teh načrtih preoblikovanja. Kaj so ti conversion plans? Gospa Moron je rekla, da je to v nacionalnem kontekstu uveljavljeno in da države članice so pristojne za to. Ampak mislim, da pravzaprav Tukaj ne govorimo samo o popolnem sodelovanju, ampak o polni vključitvi socialnih partnerjev in eh, če je le možno, bom to podprla. Potem 13. predlog spremembe nekoliko nenavadno. Spodbujanje socialnega dialoga s socialnimi partnerji in podjetniki. Seveda, socialni dialog vse lepo in prav, ampak ne vem, kako bi to spodbujali skupaj s podjetniki. Srednjem se z gospodo Moran, kar zadeva 15. predlog spremembe, ločeno glasovanje, te, kar zadeva 17. strinjam. Nacionalna zakonodaja je bistvena, Potem vprašaj, oziroma ne bi mogla podpreti 19. predlog spremembe, vsaj ne celotnega. 23. predlog spremembe imam določeno vprašanje. Sama tega nisem podpisala. To naj bi spremenili, tako da bi vključili vse delavce, ki so bili odpuščeni na podlagi enega dogodka v vseh sektorjih in regijah. Meni se je zdelo, da bi bilo dobro, da bi komisija rekla, ali je to en vidik ali eh, drugi. Mislim, da bi bilo dobro to razjasniti. Gospa Cornelison, 24. predlog spremembe, kjer govorite o tem, da bi bilo eh, dobro, da bi eh, presegli dve kategoriji, ker imamo premustitev ločevanja med presežnimi delavci, ki so prvičen do ukrepov in drugi presežni delavcev. Limerik eh, smo obiskali, lahko povem, da je to nekaj drugačnega in eh, nisem prepričana, ali bomo lahko presegli to ločevanje, predvsem kar zadeva ta sklad za prilagoditev globalizaciji. Potem 31. predlog spremembe ponovno ločeno glasovanje, ki se zahteva. Nič narobe s to zamislijo, ampak v kontekstu, ki ga obravnavamo, mislim, da tega ne more rešiti naš sklad, ki ga obravnavamo s tem poročilom. Potem pa dobra delovna mesta, morda je to jezikovni problem, problem prevoda. Kar nekaj predlogov sprememb v zvezi s sedmim odstavkom. Pozila sem, da poročevalka podpira te predloge sprememb, načeloma jih podpira podpiram vsaj večino, ampak če bomo vse podprli, bomo imeli zelo dolg seznam dobrih, visokokostnih delovnih mest, vzdržnih delovnih mest, ki so pravzaprav zazrti v prihodnost. Ampak ne vem, bomo, kam bomo prišli. Potem 40. predlog spremembe. Ne morem ga podpreti, ker smo rekli, da so to odpuščanja zaradi globalizacije. Ampak, um, ko govorimo o nacionalnih državah, državah članicah, um, mislim, da bi tako pravzaprav institucionalizirali uh, ta okvir, ampak številni v to dvomimo. Potem 64. predlog spremembe na koncu to je sektor, ki bo še naprej uspešen. Ne vem, morda bi bilo dobro, da bi to popravili, da bi govorili o trajnostnih delovnih mestih namesto tega. In tukaj bom naredila piko, gospa Cornelison, predlog spremembe. To so ljudje, ki živijo v drugi državi članici in razumem, če je to druga država članica Evropske unije, ampak ne vem, kaj je z ostalimi pravnimi vidiki in to bi morali razjasniti. In pa še ena zadeva, 50. predlog spremembe da bi spremljali podporo multinacionalnim podjetjem in da bi morali vzpostaviti stalne naložbe v ustvarjanje delovnih mest s pravicami, da bi odvrnili od socialnega dumpinga. Drugi del je v redu, ampak eh, prvi del ne vem, ali je to sploh izvedljivo. in uh, ne morem poiskati vseh predlogov sprememb. Gospa Cornelison govori o tem, da bi imeli 36-mesečni okvir, eh, da bi to podaljšali. Gospa pročevalka temu nasprotuje. Morda bi bilo dobro, da bi imeli ustni predlog sprememb. Gospa predsednica, ali bi lahko zaključili? Ja, Prečujem, mora se prekiniti se boste potem na, pogovorili na štiri oči. Um, prosim, gospa Korlisen, prosim, da ste zelo, zelo kratki. Če bi se želeli z uh, gospodom Moran potem še pogovoriti, potem lahko to storite po sestanku. Sedaj bomo dali besedo še našim naslednjim gostom po tej točki. Um, uh, ja, najlepša hvala. Bom čim prej skušala to povzeti. Uh, kar zadeva pomankljivosti tega sklada. To so pomisleki, ki jih imamo vsi, naše rešitve so nekoliko drugačne. Da bi hitreje obravnavali te vloge, da bi imeli takšen časovni okvir, da bi bila sredstva na voljo čim prej. To mislim, da je nekaj, kar lahko podpremo vsi. Upam, da nam lahko to uspe kratkoročno, da bomo vloge obravnavali zelo hitro, ampak eh, potrebujemo pravila, kar zdeva finančni okvir in to je bistveno pri tej zadevi. To sem skušala posredovati v petem predlogu spremembe, ki sem ga vložila. Pred tajma gospa Harkin prav, ko govori o jezikovnih vidikih z veseljem bom spremenila, če vas kaj moti, da bodo zadeve bolj jasne, ampak to je splošna zamisel. Potem pa. Lahko vam povem, da je tu kar nekaj predlogov sprememb, ki govorijo o ločeni proračunski postavki že v tem trenutku. Ampak v petem predlogu spremembe sem skušala povdariti predvsem ta vidik, da se ne bi eh, takoj odločili za konkretno rešitev, ampak da bi opredelili merila. In eh, da bi rekli, da želimo, da bi hitro sprostili ta sredstva, da bo ta sklad bolj prožen in da bi vključili več ljudi. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da Evropske komisiji prepustimo eh, to možnost, eh, da predstavi res briljantne zamisli, potem pa bi mi lahko se odzvali in podali svoje stališče. Potem, ko bomo preverili zakonodajni postopek in uredbo. Ker pa zadeva čas za izvajanje, časovni okvir, nisem najbolje razumela, gospe Moron, ne vem, kaj jo pravzaprav moti. Mislim, da bodo delavci se odločili za to in da bodo sami rekli, zakaj gre, za kakšen časovni okvir. Ko govorim o določeni infrastrukturi, ki se mora vzpostaviti potem, ko se proračunska sredstva v skladu odobrijo morda potrebujemo šest mesecev ali celo tudi več, preden se začne s posegom. Tako da, če imate določene projekte, ki trajajo dve leti, potem tega nikakor ne morete speljati v okviru tega časovnega roka. Tako da morda bi bilo bolje, da ne bi konkretno opredeljevali številk. Z veseljem bom to spremenila, če vam bo to pomagalo, da boste to podprli. Potem pa želim si doseči še eno stvar in sicer, da bi govorili o tem, da bi vključili same delavce, da bi oni bili prisotni tudi v fazi izvajanja, recimo predlog spremembe, ko so 11 ali pa 16. Kar zadeva tehnično pomoč, v prejšnjem mesecu smo Evropski komisiji zagotovili 35 tisoč evrov, tako da so organizirali delavnice za izmenjavo praks med državami članicami, ki zaprosijo za sredstva iz tega sklada. Mislim, da bi bilo dobro, da bi jih zaprosili, da organizirajo izmenjavo mnenj med samimi delavci. Recimo, ko govorim o Irski, res so opravili izjemno delo. Sami so se organizirali, za vse so poskrbeli sami in res bi bilo eh, škoda, če bi vsi morali eh, začeti znova. Potem pa kar nekaj vprašanj se mi je postavilo. 48. predlog spremembe, ki sem ga uložila sama. Ja, z zanimanjem bom. Prečujem, da vas prekinjam, ampak prosim, da se potem z gospo Moram pogovorite na štiri oči. Tukaj mislim, da nikakšnih zelo novih stvari. Uh, Morda ima gospa Moran kakšne pomembne informacije. To nam bo potem sporočila, ampak sedaj nas res pregana čas. Rada bi le upozorila na kompromisni predlog številka 3, mislim, da ga nimate. Predvsem pa bi želela povedati tole. V odboru za proračun so tudi razpravljali o tem in glede na to se mi zdi, da je zelo pomembno to, gotovo bodo tudi danes in pa jutri še razmišljali o tem. Naslednje. V tem odboru se strinjamo. Poročilo iz našega odbora mora biti tako, da bomo jasno povedali to, da želimo, da se ta sklad uporablja. Prav tako želimo zagotoviti to, da se odstopanja ki so bile izpostavljene v času krize, še naprej nadaljuje tudi po krizi. U. Ja, gospa Moran, se vem, kaj mislite, se vem, se vem. Ampak gledajte, res je zelo pomembno. Ja, ja, to je poročilo, se vem. Ampak gledajte, moramo vedeti, v odboru za proračun bodo imeli enako razpravo kot takrat, ko je bil vzpostavljen sklad. Naša poročevalka mora biti tukaj zelo, zelo odločna. Upam, da je to res tako, ampak kot rečeno, sedaj tudi pri koncu moramo predvsem pošljati to, da moramo biti zelo jasni in pa odločni glede tega, kaj želimo. Gospa Moran, vem, da želite odgovoriti na vse to. Prosim, če to storite dvostransko na štiri oči s tistimi, ki so vas želeli kaj vprašati, tukaj je naš gost. Hvala lepa. Sveda, gospa predsednica, prosim kolege, da se mi poznaje čimprej pridružijo, tako da bomo skupaj lahko uskladili naša stališča. V redu, odlično. V redu, seveda, morda bodo morali nekateri zelo ugledni člani oditi, ampak ne moramo biti vsi skupaj na istem mestu. Hvala lepa našemu gostu, hvala lepa tudi višji strokovni sodelovki Marion Jansen, ki nam bo predstavila poročilo o trgovini in zaposljivosti med svetovno krizo. To je poročilo Mednarodne organizacije dela. Bomo potem predala besedo um, gospe Lin, kaj ti moram oditi. Sedaj pa prosim. Ja, hvala, ker ste nam dali priložnost, da to predstavimo. Lahko povem, da sem res vesel, da sem tukaj, čeprav nisem avtor. Hvala, ker ste mi dali možnost, da predstavim uh, to stališče. Lahko povem, da. Uh, sva skupaj s Pervanš Veres eh, zelo pogosto, da sva tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in zdi se mi, da ravno zato je treba upoštevati to, da ta raziskava govori o trgovini in zaposljivosti med svetovno krizo, zato je naravno, da se srečamo in eh, da vam tudi predstavim to delo. Sam sem tudi prebral povzetek in lahko povem, da je ta raziskava res izjemno pomembna. Ne samo, kar zadeva analizo vplivov, ko upoštevamo zmanjšane trgovinske tokove in eh, njihov pliv na zaposlovanje, na plače, ampak da se moramo tudi nekaj naučiti, da moramo potegniti določene nauke za prihodnost, da moramo videti, kako vlade bi lahko odgovorile v prihodnosti na te krize. In upamo, da se bodo odzvale bolje, kot so se tokrat. Tako da bi čestital avtorjem, ker so pravili res pomembno raziskavo, ker so spisali to delo. Mislim, da bi bilo dobro, da prisluhnete njihovim sklepom. Predvsem pa, da preberete, kaj predlagajo, kaj so ti nauki in eh, kako lahko temu sledimo v prihodnosti. Najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa bi predala besedo višji strokovni sodelovki organizacije Marion Jansen. Izvolite, beseda je vaša. Hvala gospod Mareira, hvala gospa Lin za ta uvod, hvala tudi, ker ste mi dali priložnost, da sem danes prišla k vam. Sama bom predstavila to publikacijo, ki smo jo objavili v ponedeljek. Sedaj je tudi na voljo na naši spletni eh, strani mednarodne organizacije dela. Ne vem, eh, če bo to eh, vidno. Ta predstavitev ne bo vidna na vašem ekranu, ampak mislim, da ste to tudi vi dobili v pisni obliki, torej mojo predstavitev. Gre za knjigo Trgovina in zaposljivost med svetovno krizo. To je pravzaprav eh, del znotraj naše organizacije in eh, tukaj se soočamo tudi z globalizacijo, z vidiki globalizacije. To je zelo obsežen projekt. Lahko tudi povem, da je to usklajeno z številnimi pomembnimi projekti drugih mednarodnih organizacij. Uh, V petek eh, smo to soorganizirali s Svetovno banko in na tej konferenci je bilo veliko govornikov iz različnih eh, organizacij, kot je OECD, STO, UNCTAD, potem Mednarodna organizacija za migracijo je bila ravno tako prisotna. Tako da problematika globalizacije in zaposlovanja je tematika, ki jo spremljajo mnogi že v tem trenutku, delno seveda tudi zaradi gospodarske krize. Kaj smo naredili v tej knjigi? Skušali smo analizirati in bolje razumeti, kaj je s to krizo. To je kriza, ki se je začela v eni državi, v finančnem sektorju in kako je bilo možno, da je tudi vplivalo na realno gospodarstvo, torej ta prehod finančni sektor, realno gospodarstvo in kako je prišlo do prenosa v druge države. In potem je to vplivalo na veliko večino držav v svetu. Ta, šira, ta kriza se je razširila, bila je globalna in ne regionalna. In eden izmed eh, temeljnih dejavnikov eh, prehoda in prenosa je bila ravno trgovina. In zato smo se v tej knjigi vprašali, kako je prišlo do prenosa te krize zaradi trgovine, kako je to vplivalo tudi na zaposlovanje v posameznih državah. Trgovina je pravzaprav bila zelo prizadeta, propad je doživela in to je pravzaprav pojav brez primere. Lahko povem, da to eh, ni plivalo samo na BDP, ampak 12 eh, odstotkov v letu 2009. Globalni BDP pa se je znižal, mislim, da približno za 3 odstotke, ne vem, če bom sedaj to našla v svojem, svoji dokumentaciji, In ta velik upad je bil posledica tega, da so sedaj države medsebojno povezane, ker imamo tudi to globalno dobavno verigo. In če potrošnik v eni državi ne kupi avtomobila, to vpliva posledično tudi na proizvodnjo pneumatik v eni državi, potem kaučuka ali gume v drugi, potem je to domino efekt, kar vpliva na trgovino v številnih državah. In to so bili res posledično zelo veliki negativni vplivi, posledično je to vplivalo ne samo na trgovino, ampak tudi na zaposljivost. In ta vpliv je bil največji v tistih državah, ki so izvozno usmerjena in To je vplivalo predvsem na tiste sektore, ki jih je kriza res prizadajala najbolj. To so recimo eh, so sektori, kot so avtomobilski sektor in eh, tudi ostali. Tako da to so tiste države, ki vplivajo na dobavit, dobavno verigo, recimo to je Ukrajina, potem Liberija in eh, prišlo je do velikega upada na področju trgovine. To je vplivalo tudi na proizvodnjo v globalnem okviru. Proizvodnja in zaposlovanje. Veliki upad v ZDA, v absolutnih številkah veliko bolj v Evropi kot druge, pa tudi Azija je trpela. Zaposlovanje Azija je pravzaprav tukaj bila kar uspešna, ampak ZDA in Evropa sta imele velike težave, recimo gradbeništvo, vele prodaja, malo prodaja. V primerjavi z Azijo je ZDA in, e, sta ZDA in Evropa imeli velike težave, ampak nasplošno so bili negativni učinki zelo slabi, ker zdaj zaposljivost, manj delovnih mest, pa tudi nižje plače, potem veliko odpuščanj, tudi veliko manj ur so ljudje delali. In zato je pravzaprav težko razumeti in meriti, kaj se je zgodilo na trgu dela. In zato je morda težko obravnavati to problematiko, ker nekje v drugi eh, državi bodo, bo to vplivalo na delovna mesta, potem nekje druge na plače in to je potem tudi odvisno od posameznega sektorja. In vprašanje je, kako trgovina vpliva na zaposlovanje in težko je tukaj imeti enoznačne odgovore. Če pa naj bi bolje in bolj podrobno razumeli, kakšna je vloga trgovine, kako je to vplivalo na zaposljivost, smo upoštevali zelo podrobno kontekst v številnih državah. Predvsem, kar zadeva tista gospodarstva, ki se razvijajo, ki so v sponu in to so pravzaprav države, ki so pristopile naši organizaciji, da jim svetujemo, kako bi oblažile krizo, kako je to vplivalo na njihovo trgovino in zaposljivost. Recimo Krajina, Liberija, Uganda, Južna Afrika, Brazilija in Egipt. To so države, ki smo jih obravnavali. Tu smo upoštevali te kazalnike, ocenili smo, kako je trgovina vplivala na zaposljivost. In eh, kaj smo se naučili, katere podatke smo pridobili, morda se vam bo zdelo, to so različne države, razlikujejo se od Evropske unije, prav imate, ampak določene dokaze smo poiskali in mislim, da je to koristno tudi za Evropsko unijo in države Evropske unije kar zdeva Ukrajino. Vprašali smo se, kakšno vlogo je igrala koncentracija na področju izvoza, ker finančni šok je prizadel Ukrajino, kar pomeni tudi, da so imeli velike težave na področju izvoza metaluških izdelkov. Rada nas je vprašala, kako bi lahko razumeli, da se je to zgodilo, kako bi lahko svetovali tej državi, da bi diversificirala svoj izvoz. Kaj smo ugotovili? Ukrajina ni samo izvažala pred krizo v tiste sektore, ki jih je kriza najbolj prizadela, ampak je izvažala tudi v tiste države, ki jih je kriza najbolj prizadela. Trgovinske partnerice za Ukrajino, ki so najbolj pomembne, eh, so tiste, ki so v tako imenovanem Commonwealthu, potem pa tudi Zahodna Evropa. In obe regiji sta bili zaradi krize zelo prizadeti, BDP je bilo manjše, uvoz in tudi popraševanje. Ampak izvozni eh, tokovi v Azijo niso pomembni za Ukrajino, recimo za države kot so Kitajska, Indija ali Brazilija, kar pomeni, da niso bili samo proizvodi problematični ali pa sektori, ampak tudi partnerske države. To smo svetovali ukrajinski vladi, med drugim tudi to, da diversificira izvozne tokove v druge svetovne regije. Potem smo vladi tudi pomagali, tako da je vzpostavila institucionalni okvir, kar bo Ukrajini pomagalo, da bo usporedno vlagala recimo v kapitalske tokove in tudi v znanja ter veščine. Tako bo Ukrajina lahko izboljšala kakovost svojega izvoza, lahko bo vlagala v nove pomembne sektore, ki se vse bolj razvijajo. Potem pa zaradi tega pomembnega učinka je prišlo do izgube delovnih mest v Ukrajini, torej v desetih eh, sektorjih, eh, kjer se je zaposljivost znižala za 15 odstotkov ali pa tudi več, kar je zelo pomembno. Potem eh, ostali sektori, ki niso povezani z metalurgijo in ostalimi sektori, kjer pa oni ne izvažajo. In veliko delovnih mest so izgubili tudi tam. Ta sektor pa jim tudi omogoča, da imajo določene vložke in eh, potem je to podlaga za metalurško industrijo, tako da gre za verigo. Prišlo je do težav na področju metalurgije, ampak tam niso mogli v drugih sektorjih eh, prodajati eh, več teh storitev v metalurškem sektorju in eh, to je bil domino učinek. In naše raziskave so pokazale tudi to. Tudi če je bil metalurški sektor prizadet, je to negativno vplivalo tudi na tiste sektore, kjer izvoz ni tako pomemben. Tako da to je bil ta posrednji učinek, ki je bil ravno tako izjemnega pomena. Zato smo videli, da je dobro razumeti tudi te posredne učinke. V trgovinski krizi se veliko krat zgodi, da bi vlade mislile, da je samo izvoz prizadet, ampak če subvencioniraš recimo samo energetiko v Ukrajini kot izvozni sektor, to ni dobro, ker pravzaprav je jasno, da iz ta izvozni sektor več ne more delovati, ampak to je problematično tudi z vidika dobavne verige. Tako da ta posredni učinek eh, in pomen posrednega učinka je bistven in to morate ravno tako razumeti. Potem pa Južna Afrika. Sedaj bom preskočila eno prosojnico, če mi sledite. Kar zadeva Južno Afriko, tukaj smo opravili bolj sofisticirano delo. Zbrali eh, smo izjemno pomemben nabor podatkov, imeli smo tudi kvantitativne modele in ti podatki so na voljo za Južno Afriko. Ti modeli morda teoretično niso skleni z realnostjo, vseeno pa ti omogočajo, da bolj natančno meriš, kako vpliva določen šok, recimo tukaj na področju trgovine. Tako da lahko ugotovimo, kaj so ti posredni učinki. Tako merimo in ugotovimo, kaj je s temi problemi, kako pride pravzaprav do tega prehoda od izvoznega sektorja na druge sektorje. Kaj pa smo ugotovili? Zanimivo je bilo tudi to, da smo s tem modelom merili in tudi ocenili, kakšen je bil ta trgovinski šok. actually observed but very important 900.000 delovnih mest in približno polovico je bilo zaradi posrednega učinka predsem zaradi dohodka in kaj je bil ta vpliv dohodka. To pomeni, da v izvoznih sektorjih eh, ljudje izgubijo delovno mesto, imajo nizke plače, nizke dohodke, kupijo manj, eh, potrošnja je nizka, kar zadeva oblačila, tudi ne obiskujejo restauracij tako pogosto in to pliva na ostale sektore, kar ne zaslužijo. Vpliva na ostale gospodarske sektorje in videli smo, da so ti posrednji učenki res izjemno pomembni približno 50 odstotkov je ta učinek, torej ta posrednji učinek eh, na gospodarstvo. In zelo pomembno je, da upoštevamo to kot oblikovalci politik, kako lahko rešiš te izzive. In kot sem že rekla, niso pomembni samo neposredni učinki, ampak tudi posredni. Pa še eno stvar smo ugotovili. To je bilo pravzaprav povezano tudi s podatki, kaj so ti posredni učinki. Zelo hitro se pokažejo. Ni potrebno, da obravnavaš eno leto, ampak to se pokaže že v mesecih. In um, če imaš šok, ki vpliva na določene sektorje, se bo to razširilo na celotno gospodarstvo zelo hitro. To se razširja, kar pomeni, eh, da moramo to zajeziti. Potem pa s temi modeli smo se vprašali, kdo so ti ljudje v gospodarstvu. Kdo je tisti, ki izgubi delovno mesto? Ali so to revni, bogati, tisti, ki so zelo usposobljeni ali manj, ženske, moški, Za Južno Afriko nam je to uspelo, ravno tako pa smo to uspeli tudi za Brazilijo. Videli smo, da so urbana gospodarstva tista, ki jih to prizadene veliko bolj, kot tista, ki živijo na podeželju. Ampak kar zadeva to razliko urbana gospodinstva, potem podeželjska gospodinstva, vsi so imeli težave. Bogati so najbolj izgubili. Verjetno zato, kar eh, so pravzaprav eh, to gospodinstva, ki so najbolj integrirana v globalno gospodarstvo, kar pomeni, da to posledično pliva na njih, kar zdaj v Brazilijo. Tukaj smo imeli veliko bolj raznolik pristop zaradi pridobljenih podatkov. Vprašali smo se, kaj je z dohodki, kaj je z lasniki kapitala, kaj pa je z lasniki zemlje. Kakšne so bile razlike? Videli smo, da lasniki kapitala so bili prizadeti zaradi trgovinskega šoka ki je nastal med krizo. Ampak tudi tisti, ki zaslužijo malo, so imeli velike težave. Tudi najbolj prizadeti so bili ponovno tisti, ki so relativno bogati, lasniki kapitala, so tisti, ki so relativno bogati in tudi tisti, ki so zelo revni. Kar pa zdaj srednji razred, stvari so bile relativno dobre, vse za tiste, ki služijo oziroma prejmajo dohodke. To je v veliki meri odvisno tudi od eh, strukture gospodarstva, države kot je Brazilija, pravzaprav oni imajo delovno intenzivne produkte, kar pomeni, da imajo veliko tistih, ki zaslužijo malo. V drugih državah, kot je recimo Ukrajina, pa so srednji dohodkovni razredi bili najbolj prizadeti. Pa še ena zanimiva stran, pogledali smo si vladni proračun. kaj je z brazilsko vlado, kako to vpliva na proračun, kako trgovina vpliva na vladni proračun, smo se vprašali. Izvedli smo simulacijo in izmerili smo, kakšne bodo te vhodne tarife, kaj bo izguba za Brazilijo tekom krize, kakšna bo izguba, kar zadeva davčno politiko zaradi manjšega BDP-ja in kaj bo s posrednjimi dohodki oziroma prihodki. In domnevajmo, da vlada želi imeti uravnotežen proračun, da imajo tudi neposredne davke, ki jih bodo pobrali, da bodo pravzaprav kompenzirali odročene izgube na drugih področjih. Ampak zdaj so nas presenetile, ker država kot je Brazilija bi morala pravzaprav za pet odstotkov zvišati ta posredni davek, davek na dohodek, da bi tako kompenzirala to izgubo pri prihodku. Ampak kaj smo zvedeli, Brazilijo to ni najbolj prizadelo, je bila relativno odporna v primerjavi z drugimi državami, niso bili priča finančnemu šoku, saj tega ni zaznal naš model. Nismo upoštevali eh, tudi eh, določene pakete, kjer so spodbudili gospodarstvo, ampak smo se vprašali samo, kaj je z tem upadom. In zato bi pravzaprav za 5 odstotkov morali zvišati davek na dohodek. Tako da mislim, da to zelo dobro kaže, kako pritiski na vladni proračun so pomembni zaradi tega šoka, ki smo mu bili nedavno priča. In Liberija, to je zelo različno. Sedaj pa še v Liberiji. To je država, ki je zelo različna od evropskih držav. Tam je zelo slabo, mogoče pridobiti bo eh, podatke, moraš eh, v državo, moraš izkopati tako rekoč nacionalne podatke, kolikor pa sploh lahko. In eh, da dobiš en občutek, kako je bil izražen vpliv, eh, je bilo potrebno se pogovoriti z ljudmi. In eh, država, ki je tako različna od eh, Evropske unije in od držav Evropske unije, je zanimiva. V Liberiji smo našli zelo zanimive primere, kako so ti, ti odkloni in te spremembe se izražale, zlasti pri cenah hrane, kako se je to odrazilo na dolgi rok tudi v prebivalstvu in eh, kako eh, je to vplivalo na rast v daljšem obdobju. Eh, zaradi te negotovosti so podjetja se zelo težko odločala za investicije. Seveda, ko ni bilo investicij, je rast zastala. Družine so začele jemati otroke iz šol, e, odločile so se celo, da bo, se bodo preselile in s tem je prišlo do manjše rasti, manjše e, možnosti sploh, da bi ljudje ustrezno živeli. In zaradi tega lahko rečemo, da je v Liberiji e, vlada se poskušala dogovarjati z tujimi firmami, so, hoteli so doseči določene koncesije vlada je um, potrebovala denar in ko se je pogajala, je imela zelo slabo izhodišče in je izpogajala zelo slabe pogoje. To pomeni, da eh, taka negotova situacija je slaba za rast. V zadnjih letih smo videli v svetovnem globalnem gospodarstvu, da je posledično prišlo do hudih eh, premikov in hudih odklonov. Eh, seveda je tudi pri eh, zaposljivosti prišlo do hudih sprememb. Mi moramo v bodoče dalje raziskovati, kako se te stvari odražajo. Na, v komisiji bomo poskušali ugotoviti, kakšni so Eh, kakšne so posledice in kakšni so učinki eh, v eh, različnih državah, ki so manj trdne in manj sposobne premoščati te probleme. Kaj smo storili na področju izboljševanja situacije. Veliko je bilo pobud, da bi prišlo do večje usklajenosti v politiki. Eh, s tem bi bilo treba zagotoviti, da bi eh, različni ukrepi, finančni, politični, eh, tudi gospodarski in tako dalje, bili bolj usklajeni. V knjigi smo poskušali ehm, povedati, kako je možno sploh, da bi imeli usklajene projekte če si pogledate eh, ukrepe strani zaposlovanja in strani trgovine, je situacija eh, zanimiva. E, mi smo pogledali globalno strani Svetovne trgovinske organizacije in mednarodne trgovinske organizacije, kako je, eh, se so stvari odrazile in tudi strani Svetovne um, Um, organizacije, torej Mednarodna organizacija dela in svetovne trgovinske organizacije. Eh, lahko rečemo, da smo ugotovili, da je na politični ravni mednarodno um, prišlo do ugotovitve, da ni dobro eh, se odločiti za protekcionizem. Protekcionizem ni zdrav. V Eh, veliko se je svarilo pred eh, takšnimi okrepi in tudi trgovinske organizacije so ugotovile, da je temu tako. Na začetku krize je bilo veliko strahu, da bo finančna kriza močno prizadela trgovina. Zaradi tega, ker izvozniki ne bodo dobivali več izvoznih kreditov, izvozni krediti so pa izredno pomembni eh, za plačevanje izvozov. Zaradi tega so. Um, klicali po pomoči v zvezi z izvoznimi krediti in 250 eh, milijard je bilo sproščenih, eh, oziroma se je želelo ravno zaradi tega, da bi se dobilo več izvoznih eh, spodbud in več izvoznih kreditov. Podjetja so potem sicer imela dostop do teh kreditov, ampak nihče, eh, podjetja pravzaprav niso uporabila teh možnosti, zaradi tega niso bila v stanju izvažati, zaradi tega, ker ni bilo več popraševanja po teh proizvodih. Torej, prišlo je do pomankanja popraševanja. Ta politika torej ni vedno eh, koristna, zlasti v raztočih gospodarstvih in razvijajočih se gospodarstvih je to problematičen pristop. Na to smo si pogledali, kako je z sektorskim pristopom. Eh, ko gre za sektorski pristop, govorimo o politiki, ko se eh, ukvarjamo s posebnimi, z določimi področji eh, gospodarstva, recimo eh, kovin, kovinarstvo ali pa avtomobilska industrija in tako dalje. Ta oblika politike eh, je dejansko ne dobrodošla v zvezi z sporazumi v Svetovni trgovinski organizaciji. Sicer se prepoveduje podporo za takšne sektorje lahko se reče, da je eh, vprašljivo, če se poskuša eh, dajati določene eh, spodbude in določene pomoči za določene sektorje. To je namreč izhodišče je, da s tem izkrivljamo konkurenčnost. Zaradi tega tudi smo se smo se o tem tudi pogovarjali in se spraševali, o tem je bilo tudi predvsej govora na sestankih G20. Ko gre za sektore, ki so močno delovno intenzivni eh, in eh, VTO, to je sveto trgovska organizacija, eh, ne, ni zelo navdušena tem, da bi se posebej podpiralo te različne oblike podpore. Zlasti pa se je dalo na svet, da mm, ko gre za politiko v obdobju krize, je potrebna Eh, zlasti podpreti delo. In v ponedeljek, ko smo eh, razpravljali o tem v okviru OECD-a in Svetovne organizacije in so tudi razložili, zakaj eh, ukrepi, če se tičejo prav dela in zaposlovanja, več pomagajo, kot pa, če se poskuša druge stvari podpreti, recimo tudi kapital in pa kapitalni input na drugih področjih. Um, poleg tega je zelo pomembna tudi infrastruktura. Infrastruktura je dobila veliko um, pomoči, veliko denarja se je potrošilo za infrastrukturne ukrepe. Tudi znotraj sporozumov v Svetovni trgovinski organizaciji se smatra, da to niso ukrepi, ki bi izkrivljali um, konkurenčnost. Um, to, e, boljša infrastruktura, to je zlasti stališče, uh, bo zmanjšala stroške za. Uh, Eh, za, eh, na področju mm, eh, preseljevanja oziroma tudi potovanja in pa transporta. Potem smo se okrepili ukrepov lotili tudi na drugih eh, področjih in sicer eh, določenih ukrepov, mm, ki eh, se ne tičejo posameznih sektorjev in podjetij, pač pa ki se tičejo določene skupine prebivalstva. Naprimer, nezaposlenih ali pa revnih ali pa mlajših ali pa starejših, torej ne tičejo se določenega sektorja proizvodne, pač pa v principu različ, torej večjega sektorja, ampak eh, na osnovi drugačnih izhodišč. Recimo. Eh, in eh, tukaj, da bi ugotovili možnost, da bi se lotili posrednega in neposrednega učinka, je treba sprejeti različne okrepe, da je nekdo nezaposlen, je treba pač podbuditi, da bi ugotovili, kje je pravzaprav bilo delovno mesto, ki ga je ta človek izgubil. In to in treba je tudi podati določene ukrepe, da bi se izboljšalo to stanje. Smo poskušali gotoviti, zakaj je do tega prišlo. Eh, delo, eh, ki smo ga upravili, je pokazalo, da v takšnih eh, ukrepih, ki so namenjeni določeni skupini prebivalstva, so ti ukrepi zelo učinkoviti. Naprimer, imamo program v Braziliji, ki daje možnosti za revne družine. Tukaj je v času eh, krize seveda prišlo do večjega porasta eh, prebivalstva, ki je padlo v to skupino, ampak eh, s tem smo tudi spremenili cel program, tako da smo vključili različne člane družin in zakonodaja sicer obstojala in če obstoja zakonodaja, tudi veliko možnosti za spremembe. Eh, če pa tega ni, potem eh, je treba šele na tem področju veliko storiti. Eh, politika, ki zajema različne sektorje, omogoča tudi zaščito, ki zajema različne sektorje in to ne izkrivlja eh, sektorsko politiko in tudi ne izkrivlja celotnega gospodarstva in eh, izkrivlja konkurenčnosti in to so zelo velike, mm, eh, to so ukrepi, ki imajo velik učinek. V našem delu smo predvsem ugotovili, da zlasti v zadnji krizi smo imeli velike posledice, zaradi do katerih je prišlo. Eh, zaradi eh, upada trgovine je prišlo do hitrih učinkov, eh, ne samo v trgovini kot taki, pač pa se je to razširilo v celotna gospodarstva, v celotno skupnost. Cela distribucija je prizadeta, kako je distribucija tudi prizadeta, je odvisno od tega, ali je država odvisna od izvoza ali ni toliko odvisna od izvoza šoki so bili različni, nekateri učinki so bili zelo dotrajni, eh, zaradi tega, ker je prišlo do pada investicij v času krize in zaradi tega seveda tudi do dolgoročnih posledic. Na področju političnega pristopa lahko rečemo, eh, da je um, oblika, ki smo jo izkoristili in uporabili mi, je zelo koristna, eh, zaradi tega, da bi lahko ugotovili, kakšna je usklajenost eh, različnih političnih ukrepov na posameznih področjih, tudi različnih sektorjih. Eh, seveda je tudi zanimivo primerjati, kaj so različne organizacije storile v tem obdobju. Posamezniki želijo zaščito eh, proti takšnim, pred takšnimi šoki, do katerih je prihajalo. Eh, če so bile kakršne koli možnosti podane, so seveda to izkoristili. Eh, Naprimer, če imamo sisteme, ki, so, ki koristijo nezaposlenih in ki se tiče predvsem občutljivim skupinam prebivalstva, so ti so je ta oblika pomoči zelo učinkovita, tudi ne izkrivlja celega gospodarskega položaja. To so zelo um uspešni in eh, prijazni eh, pristopi, ki eh, sicer nekaj stanejo. Vsi ukrepi ali pa praktično večina ukrepov, ki se jih sprejema, potrebuje denar, zato je zelo pomembno, da se gradi finance, da se gradi solidne proračune. To je zlasti v krizah zelo pomembno. Videli smo v našem delu, kako Hudo je proračun posameznih državah prizadet v takšnih kriznih časih, ampak pomembno je, da se solidne proračune eh, postavi prav v tem času, eh, kajti eh, če naslednja kriza pride, In lahko se zgodi, da bo ponovno prišlo do krize, mi imamo globaliziran sistem. Eh, je zelo pomembno, da imamo tudi eh, sisteme, ki eh, ščitijo celotno družbo in za, lahko rečemo tudi ščitijo prebivalstvo kot tako. Zelo se vam zahvaljujem za vašo pozornost in tudi rada bom odgovorila na vprašanje. Hvala lepa, da ste nam predstavili ta vaš projekt. Nažalost je pozno in ni toliko ljudi več prisotnih. To, da prepričana sem, eh, da bo zelo koristno, če bodo vsi eh, dobili tudi gradivo, o katerem ste govorili. Imamo nekaj eh, tukajšnjih predstavnikov, ki bi se želeli oglasiti k besedi. Hvala lepa mm, za besedo. Zahvaljujem se mednarodni trgovinski organizaciji za odlično opravljeno delo, ampak um, lahko rečem, da bom spregovorila ne le o tej temi, pač pa um, tukaj uh, smo slišali veliko um, informacij o podatkih, številkah in tako dalje. Um, nekaj uh, je to uh, vaše delo uh, prispevalo k temu, da se je uh, um, pokazalo marsikaj, o čemer prej ni nihče nič vedel. Ta kriza je, lahko rečemo, prizadela v svet. Uh, Veno znova smo ugotavljali, da so se ljudje predtem uh, navadili, da razmišljajo nekako v smislu um, velika kriza v ZDA, eh, če se razširja na svet, eh, prizadene predvsem tiste države, ki so podobne ZDA, industrijske države. Ampak sedaj se je v krizi pokazalo, da temu ni tako. Tudi eh, najsiromašnejše ali najslabotnejše države so prav tako prizadete, eh, če do krize pride. Torej, eh, ne pride samo do elementov globalnega osiromašanja. Vsem eh, gre slabše, veliko bogatstva je propadlo, to bi lahko rekli, ampak nekaj se je zlasti izrazito pokazalo, razlike so se povečale in to pomeni ponovno Eh, vpliva eh, na eh, ponovno rast. Sploh ne vemo, kdaj bo res prišlo do večje rasti in kdaj lahko s tem računamo, ampak potrebujemo globalno upravljanje, da ne bi učinki, ki so se izrazili v času krize, pripeljali do ekstremne polarizacije. Temu se namreč treba predvsem izogniti. Eh, nekateri gospodarsko-politični dejavniki eh, so pri tem eh, pomembni in o teh je treba spregovoriti. Naprimer, ne smemo mm, zapasti hipotezi protekcionizma. Potrebujemo sicer urejen trg, ampak potrebujemo trg. Ta trg bi moral Eh, imeti pa tudi socialno vrednost. Eh, ta vrednost je bila že odnegdaj prisotna. Eh, namreč ta trg bi nam omogočal, da bi ljudje dobili možnost, da ustrezno živijo. Imamo tudi različne sisteme zaščite za dele prebivalstva, ampak ljudje, ki se jih ne zaščiti, so negotovi in eh, jih to lahko pelje v konflikte. Eh, če ni socialne mm, varnosti in zaščite, se lahko zgodi, da eh, ljudje iščejo druge poti, da bi dosegli prerasporeditev, pač tudi uh, E, če država nečesa ne zagotavlja, e, če ljudje nimajo e, pokojnine, nimajo dostopa do izobraževalnega sistema in tako dalje, potem ti ljudje prihajajo v situacijo, ko iščejo nove možnosti, da bi se izkopali iz težkega položaja. Pri tem lahko pride tudi do neželjene dinamike. Ali lahko pri tem raz, eh, tudi računamo z trgovanjem in eh, večjo dejavnostjo na tem področju, eh, če ne bo šlo samo za stroške. Če bodo namreč samo stroški pomembni, potem imamo nenadoma otroško delo, ni več kolektivnega zastopstva, eh, torej sindikatov, tudi eh, pravice posameznikov, eh, zato tonejo nekje v pozabo in niso več tako pomembni. Torej, Pomembno je ravno sedaj ponovno socialni vidik postaviti bolj v spredje. In eh, morda bi morali močneje pri tem govoriti tudi o recipročnosti. Eh, mnoge revne države eh, imajo mm, težave prav z socialnimi vprašanji. Poskušali so, te države so poskušale zagotoviti, da njihov izvoz gre v bogate države, torej da lahko prodajajo, ampak ni to dovolj. Potrebna je tudi recipročnost. Hvala lepa. Oprostite, da to rečem, ampak zelo na kratko želim, da spregovorite pri vprašanjih, ker je zelo malo časa. Eh, hvala lepa, tudi sama mislim, da je bila ta predstavitev izredno zanimiva. Eh, prav socialna zaščita je vaša temeljna linija, zelo močno ste govorili prav o socialni plati. Zelo me zanima, če bo prišlo eh, do nekih. Um, rezultatov tega vašega dela, ali eh, bo eh, dejansko nekaj koristi prišlo od tega. Upajmo, da se bo gospodarstvo pomoglo in bomo gotovili, kako bo to delovalo na posameznih sektorjih. Nekatere države so bile zelo močno eh, prizadete, zlasti najbolj revne države so pravzaprav bile hudo prizadete. In zanimivo je vprašanje, kako bi lahko njih podprli, da bi, kako bomo lahko dosegali Eh, milenijske cilje? To je bistveno vprašanje. In eh, eh, govorili ste, da mm, ima to vse vpliv na vprašanje, kako bi naj Evropska unija ponudila pomoč in v kakšni obliki revnim državam v času ekonomske krize. Določene oblike podpore se spreminjajo. Naprimer, Liberijo ste omenili. Dolgoročno vpliv je pomemben. Trenutno potrebujejo denar, ker so pač uh, sklenili slabo pogodbo uh, in ker pač uh, trenutno potrebuješ denar in sklenili slabo pogodbo, bo to vplivalo na prihodnost. To je tudi izredno zanimiv uh, vidik. Zelo na kratko sem poskušala go govoriti Saka, gospod Sakas. Uh, uh, gospa uh, pred. Uh, sedujoča. Zelo se zahvaljujem eh, tudi za to možnost, smo prisluhnili tej eh, študiji in se zahvaljujem eh, gospe Jansen, ki jo je predstavila. Moj kolega, ki je socialistični poslanec in trenutno ni tu, bi se zelo zanimal za to celo poročilo, zato bi bilo zelo zanimivo, da se mu to poročilo tudi preda. Mislim, da lahko. Eh, pri tem delu eh, pridobimo eh, tudi pomoč Združenih narodov, ne samo mednarodne organizacije za delo. Uh, in uh, lahko rečemo, se vedno znova izkaže, da vsi sedimo nekje v istem čovnu in uh, je naša medsebojna odvisnost izredno velika. Govorili ste tudi o spletni strani. Uh, zelo zanimivo bi bilo dobiti možnost uh, tudi v zvezi z uh, tem poročilom, da ga preberemo na spletni strani. In uh, s tem bi predal besedo gospodom Moreri. Uh, hvala lepa. Uh, za to študijo. Tri pripombe bi želel podati. Prvič, ta študija je neke vrste izziv eh, za eh, določene mm, eh, ukrepe, ki so bili do katerih je prišlo v času krize. Tukaj v parlamentu tudi dogod smo pogosto slišali, da razvite in manj razvite države ki, tiste države, ki niso bile krive pravzaprav za krizo, so bile moč, najhuje prizadete. In močen dokaz je, eh, da eh, te države potem trpijo zaradi hudega upada zaposlenosti. Eh, Naprimer je to tudi vplivalo na Azijo. Lahko pa rečemo, da mm, so pač uh, Evropa, Amerika in Azija bile, bile hudo prizadete, ampak ne le te, uh, ti kontinenti. Zelo zanimivo je tudi eh, videti pač dejanski vpliv na zaposlenost, na upad števila delovnih mest, upad plač in tako dalje. Tukaj seveda eh, protekcionizem ni dober proti ukrep. Eh, treba je poskrbeti za to, da pride do, do kreiranega novih eh, delovnih mest. Treba je poskrbeti za ukrepe, ki omogočijo ustrezen dohodek. Zlasti v tistih državah, ki so najmočneje prizadeti. Um, odprta in svobodna trgovina pomeni, da seveda uh, si izpostavljen uh, krizam. Uh, In eh, če je ena država zaprta v svojem gospodarstvu, potem eh, ta, takšne krize ne morejo tako močno vplivati. Ampak eh, pokazalo se je, da zgodovina dokazuje, da brez odpiranja trgovine ni rasti in tudi ni novih delovnih mest. Ne vem pa, za kakršnokoli državo, ki je Eh, bila v stanju, da bi dosegla trajnostni razvoj in nova delovna mesta brez odpiranja za eh, trgovino. Torej, tukaj je povezanost eh, med trgovino in razvojem. Lahko je trgovina brez razvoja, ampak samo z medsebojno povezanostjo je mogoče doseči spodbudo za razvoj in za eh, nova delovna mesta, za zaposlenost in blagostanje. Hvala lepa in zelo na kratko sedaj dajem besedo gospod Marijan Jansen eh, zaradi tega, da nam bo lahko odgovorila na teh eh, nekaj kratkih vprašanj. Veliko bi nas bilo veselih, če bi imeli veliko več časa na razpolago. Hvala lepa za zanimiva vprašanja. Poskušala bom eh, odgovoriti zelo na kratko. Če dovolite, bi začela z zadnjim komentarjem. Da, dejansko ta študija eh, je bila napisana v eh, smislu od svobodne trgovine, to ni protitrgovinska študija. Študija je pravzaprav si ogledala, kako lahko maksimiziramo Eh, dobrobit pravzaprav ali pa maksimiziramo v korist od eh, trgovine in kako lahko pridobimo več eh, podpore javnosti za trgovine. In mislim, da je to najpomembnejši rezultat študije. V mednarodne trgovinske organizacije delam že dolga leta in bi komaj da lahko napisala nekaj negativnega o svetovni trgovini. Če se povrnem sedaj na eno od prvih vprašanj. Um, kako je z prizadetanjo drž revnih držav? Bogate države so bile sicer uh, prizadete zaradi same finančne krize in tudi trgovinske krize, ampak najrevnejše države finančna kriza ni toliko uh, prizadela. Ampak kaj se je dogajalo? Um, V razvitih državah smo dobili informacije, medtem ko v revnih in eh, državah v razvoju skoraj da nismo imeli informacije na razpolago. Eh, v takšnih državah je do 90 odstotkov eh, delovnih vlest v neformalni ekonomiji. Imamo informacije iz eh, različnih pogovorov, imeli smo razprave v različnih okoljih. Vemo, da so družine izgubili tudi 80 odstotkov svojega prihodka, da so se ljudje morali boriti, ker so izgubili pravzaprav možnost, da bi dostojno živeli. Ampak to so samo informacije, ki smo jih pridobili, ker smo se z njimi pogovarjali. Sicer lahko mednarodna organizacija dela pomaga, lahko tudi druge organizacije, ampak zlasti je pomembno, da bomo pridobili več podatkov. Eh, tudi eh, ne samo o tem, kakšna delovna mesta obstajajo, ampak tudi kakšno je plačilo za opravljeno delo. Eh, zelo aktivno moramo delati na Eh, kakovosti eh, delovnih mest eh, ali da ugotovimo, kakšn, kakšni so sedaj pogoji za nove socialne zakone. To so stvari, o katerih bodo morali spregovoriti moji politični predstavniki, torej naši politični predstavniki, ampak Treba je govoriti tudi o eh, produktivnih kapacitetah. Mi smo eh, sedaj tudi eh, sodelovali in se informirali v organizacijah, ki recimo se pogovarjajo z tudi Svetovna trgovinska organizacija je poskušala vključiti čim več držav, ki bi, eh, bi naj združile svoje sile treba se je posvetiti delovnim mestom, delovnim pogojem, eh, poskušamo pomagati državam, da bi izboljšali svoje izvozne možnosti, pa tudi kakovost izvoza, da so te države potem sposobne, da tudi plačujejo ustrezne plače. In tukaj moramo graditi predvsem eh, sposobnost, usposobljenost delavcev. Eh, proizvodnja se izboljša, če, se, če so pogoji za delo bolj, boljši in s tem se tudi poveča eh, celotna trgovina in izvoz. Treba je pomagati eh, državam, da, bolj, eh, eh da svoje gospodarstvo oblikujejo bolj raznoliko, kajti takrat so manj eh, podvrženi eh, vsem posledicam krize. In eh, te države, če, če gradijo notranjo raznolikost, eh, imajo tudi več možnosti, da se branijo pred premočnimi eh, vplivi kriz. Mednarodna organizacija dela poskuša državam pomagati, da gradijo tudi socialno zaščito. Kako pomagamo jim pri izgradni kapacitet na tem področju, da gradijo sistem tudi na področju na področju prostovoljnosti, eh, kajti države se močno razlikujejo med sabo, pogoji so zelo različni, ampak vsako delo na tem področju je zelo dobrodošlo. V kontekstu vsega tega bi vas rada informirala tudi še o novem eh, projektu, ki ga, ki ga delamo v, z, v sodelovanju z mednarodno trgovinsko organizacijo in sicer eh, delamo knjigo Eh, globalizacija mora biti socialno mm, možna in eh, izvedljiva. Eh, tukaj predvsem govorimo o kreiranju delovnih mest. Obe organizaciji skupaj poskušata mm, zbirati podatke, da bi tudi ustvarili informacijo, ki bi naj pomenila delo za vsakogar. E, to, ta knjiga bo zakupiti tako po internetu, kot tudi v knjigarnah. E, trenutno Eh, je eh, knjiga pa še v delu, ker sm, ni še zaključena. Hvala lepa eh, za vaš prispevek. Veliko bo vprašanj gotovo tudi v nadaljevanju in če je možno, se lahko tudi neposredno povežejo z vami. Malce smo v zamudi. Zahvaljujem se tolmačem. Še enkrat bi se zahvalila gospe Jansen in vsem drugim. Jutri zjutraj se ponovno sestanemo ob devetih in začeli eh, bomo z eh, naslednjo točko, ki je na dnevnem redu. Hvala lepa.